Danes in jutri bomo imeli sejo odbora za državljanske svoboščine in pravice. Najprej bomo sprejeli dnevni red, potem pa bo dosledila sporočila oziroma obvestila in z nami je že naš prvi današnji gost, ki bo predstavil poročilo na predku pri izvajanju Evropske agende o migracijah. Ampak. Začnimo z sprijetjem dnevnega reda. Nekaj sprememb je bilo v osnutku dnevnega reda in sicer enajsta točka sklad za integrirano upravljanje meja. Ta razprava bo potekala jutri ob 17.30 na mesto ob 10.25. Če ni nobenih pripomp, potem je to sprejeto. Na voljo so vsi jezike, razen galščine in hrvaščine, za kar se opravičujem. Potem pa delegirani izvedbeni akti. Odločitev ste sprejeli vsi člani odbora Libe in sicer eh, v novicah odbora eh, Libe. Rok za uložitev ugovorov je bil tudi določen. Jutri pa bomo imeli tudi elektronsko glasovanje. Torej, prosim, da prinesete seboj elektronske kartice in da to poveste tudi drugim. Glasovanje bo potekalo ob 11.30. Sedaj pa začnimo za prvo točko na dnevnem redu danes popovdne in sicer gre za poročilo o napredku o izvajanju Evropske agende 2030 o migracijah. In sicer bomo najprej prisluhnili predstavitvi našega gosta, ki ga toplo pozdravljam. V veliko čast nam je, da ste danes z nami, gospod Michael Schotter, direktor za migracije in pa zaščito GD Home z Evropske komisije. Komisijo smo povabili, da predstavi poročilo o napredku na to temo glede na to, eh, da eh, smo že imeli stalen pregled sprejetih dejavnosti po podaljšanju agende leta 2015, ampak današnja predstavitev je nekoliko posebna, kajti to naj bi bila zadnja predstavitev pred vzpostavitvijo nove komisije. In poročilo se zaključuje z opasko, ni vse delo zaključeno in res je trenutni azilni sistem eh, bo potrebno vzpostaviti in potrebno bo preseči zastoj v svetu in zagotoviti zaščito za vse tiste državljane, ki jo potrebujejo. Poleg tega pa bi morali sprejeti tudi pravna določila za prosilce za azil. Eh, pa tudi za visoko usposobljeno delovno silo. Veselimo se že te predstavitve, potem pa bo sledila razprava. Eno uro imamo predvideno za to razpravo, torej gospod Šoter predlaga, da podate svojo predstavitev v naslednjih desetih minutah, tako da bomo imeli dovolj časa za vse poslance, ki bodo želeli zastaviti vprašanja. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rad bi se vam zahvalil za to, da ste me povabili, da predstavim poročilo Evropske komisije o izvajanju Evropske agende za migracije. To je nekoliko posebno poročilo, kaj ti eh, gre za napredek od leta 2015. Poleg tega pa smo se bolj specifično osredotočili na ukrepe sprejete na evropski ravni od zadnjega eh, poročila marca 2019. No, naj začnem, če dovolite z situacijo na področju različnih eh, migracij. Torej, če si najprej ogledamo priseljevanje po vseh različnih poteh, potem lahko govorimo, da je situacija približno enaka kot pred izbruhom krize. 92 odstotkov eh, nižji je bil prihod v prvi polovici leta 2019 kot pa v drugi polovici leta 2015. Oglejmo si eh, vzhodno in zahodno sredozemlje če tudi je prišlo do eh, velikega porasta na vzhodno-sredozemski eh, poti in sicer v smeri Grčije in Cipra in eh, tudi na Zahodnem Balkanu z približno 7400 prihodi leta 2018 je prišlo po drugi strani do upada na Zahodnem sredozemlju v leto 2019. 27 tisoč 300 eh, jih je prišlo od konca septembra, torej eh, je prišlo do znižanja števila priseljencev. Pretekli teden je bil tukaj generalni direktor našega generalnega direktorata, zato da bi spregovoril o specifični situaciji v Grčiji. Grčija je pod velikim pritiskom že nekaj let, kljub temu, kot vemo, Izzivi v eh, Grčiji niso zgolj izzivi Grčije, so tudi izzivi za Evropo in zaradi tega eh, bodo potrebni tudi eh, evropski ukrepi. Potrebno bo zmanjšati pritisk na otoke in izboljšati situacijo za priseljence in pa za begunce. Potrebno je izboljšati tudi zmogljivosti za sprejem, tako na otokih, kakor eh, tudi eh, v celinski Grči in Evropa bo še naprej pomagala grški vladi pri sprejemanju ustreznih ukrepov, še prav posebej pred prihajajočo zimo. Potrebujemo učinkovitejše azilne postopke, kajti to bo vodilo v učinkovitejšo obravnavo prošen za azil. Hkrati pa bo to pospešilo tudi vračanje tistih, ki nimajo pravice, da ostanejo v Evropi. Evropska komisija zato pozdravlja nov grški zakon o azilu in sprejemu. Vemo, da je bil zakon sprejet 31. oktobra in objavljen v uradnem listu 1. novembra. Čakamo na uradno sporočilo o e, zakonu Evropski komisiji, tako da bo Evropska komisija preverila skladnost z Evropskim pravnim okvirom, ampak Službe Evropske komisije že pravčujejo besedilo za to, da bi zagotovili popolno skladnost s pravom Evropske unije. Seveda pozdravljamo tudi cilj eh, novega zakona in sicer je ta cilj, eh, da zagotovimo učinkovitejše postopke, hkrati pa vsega. tudi ne želimo popuščanja pri uh, spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Sedaj pa pridemo k osrednjemu sredozemlju. Kljub uh, velikemu porastu prihodov na Malto in sicer približno 3100 jih je prišlo od 3. novembra, kar je 200 odstotno povečanje v primerjavi z uh, lanskim letom, uh, se številka ni močno eh, povečala za celotno v srednjo sredozemlje, 13 tisoč eh, prihodov, kar je 24 eh, odstotno znižanje v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto. Torej, situacija je povsem drugačna kot v letih 2015 do 2017. Ena stvar je govoriti o prihodih, druga stvar pa je pritisk na azilni sistem, kar zadeva prošnje za azil. Za celotno Evropsko unijo ugotavljamo, da je prišlo do ustalitve pritiska. Leta 2019 je bil pritisk precej manjši kot vsega v letih 2015-2016, ko je begunska kriza dosegla višek, vendar pa je pritisk še zmeraj večji kot pred krizo. Toliko vprašanjih za azil, kar, kaj pa nezakonito prečkanje meja. Nezakonito prečkanje meja od 31. oktobra je um, bilo izjemno uh, nizko, uh, kar uh, pomeni, uh, da je bil prihod najnižji v celotnem letu. Evropska unija je sprejela številne strukturne ukrepe za vzpostavitev obširnega evropskega migracijskega sistema. Torej, vzpostavili smo temelje za popolno, ponovno izgradnjo zaupanja. Vendar pa moramo še sprejeti ustrezno politiko. Imamo pa močnejšo in vzdržnejšo evropsko politiko za migracije. Tudi kar zadeva podporo državam članicam. Del eh, tega okvira je zahteval tudi sodelovanje s tretjimi državami. In tukaj bom za primer vzel eh, sporazum med Evropsko unijo in Turčijo. Pretekli teden je generalni direktor eh, o tem govoril z vami. Izjava o sodelovanju med Evropsko unijo in Turčijo je izjemno pomembna in eh, še naprej si bomo prizadevali za popolno izvajanje te izjave. Vendar pa to zahteva prizadevanja na obeh stranih. 97 odstotkov eh, šestih eh, milijard eh, evrov, ki jih je Evropska unija namenila Turčiji, je bilo že namenjenih za vzpostavitev ustrezne infrastrukture za priseljence. S tem smo zagotovili pomoč za temeljne vsakodnevne potrebe, za dostop do izobraževanja, za učenje jezika in uh, tako naprej. Poleg tega so bili vzpostavljeni uh, centri za sprejem in pa eh, zagotovljen je bil dostop do zdravstvene oskrbe. Evropa zagotavlja pomoč tudi v številnih državah članicah. Še prav posebej moram izpostaviti podporo Grčiji. Ta je znašala od leta 2015 2,2 milijarde evrov in šele pred kratkim, septembra 2019, smo zagotovili dodatnih 8 milijonov. Šlo je za dva projekta nujne pomoči eh, mednarodnim organizacijam za migracije. Gre za zagotavljanje varnostnih storitev, za zagotovitev namestitev eh, na celinski Grči in pa za eh, varstvo otrok. Kot vemo, nismo dosegli vseh ciljev še prav posebej, eh, recimo, nismo vzpostavili skupnega azilnega sistema, eh, nismo mogli sprejeti dogovora na evropski ravni v zvezi z zakonodajnim okvirom. Sprejeli pa eh, smo soglasje glede petih od sedmih predlogov in vemo, da je tudi Evropski parlament upravil svoje delo, vendar še kljub temu nismo dosegli rezultata, ki bi ga morali doseči. Evropska komisija si bo še naprej prizadevala, da bi zagotovila prehod k pravičnejšemu in trajnostnemu azilnemu sistemu. Rad pa bi povdaril, da je bil dosežen napredek pri vzpostavitvi varnih eh, poti, eh, za, varnih poti prihoda za vse eh, tiste, ki zares potrebujejo zaščito in pomoč. Več kot 63 eh, tisoč jih je bilo premeščenih znotraj Evropske unije od leta 2015 naprej in ta prizadevanja se tudi nadaljujejo. Evropska komisija je pozvala k nadaljevanju tega projekta in evropske države članice eh, so zagotovile, da bodo na voljo dale 30 tisoč dodatnih mest. Sedaj pa k vračanju in ponovnemu sprejemu. Eh, se upravičujem, da sem nekoliko predolg, ampak kar nekaj točk eh, bo potrebno obravnavati. Z 23 državami izvora oziroma tranzitnimi državami smo podpisali dogovore oziroma sporozume o vračanju. Želimo zagotoviti učinkovito vračanje. Eh, Doseženi je bil dober napredek, vendar pa bodo potrebna še nadaljna prizadevanja, če želimo doseči konkretne rezultate. Imamo vizni kodeks eh, Evropske unije, ki omogoča partnerski odnos eh, z državami izvora in tranzitnimi državami. In eh, pri tem gre tudi za vračanje in eh, vsa določila naj bi stopila v veljavo do leta 2020. Poleg tega eh, želimo sprejeti tudi ukrepe znotraj akcijskega načrta o boju proti tiho tapljenju beguncev. Tukaj gre za boj proti kriminalnim združbam. Doseženi so bili tudi dobri rezultati v Nigru z skupnimi preiskovalnimi enotami, eh, ki jih financira Evropski skrbniški sklad. Poleg tega je bil spostavljen tudi nov centr za boj proti eh, tihotapljenju eh, beguncev znotraj Europola. Poleg tega pa vzpostavljamo tudi operativna partnerstva z tretjimi državami. To je eden izmed ukrepov, eh, ki ga je odobril svet septembra 2018. Sedaj pa k zunanjim mejam in pa. Evropski obaljni straži želimo nadaljevati z integriranim upravljanjem meja in izvajati direktivo o Evropski obaljni straži, ki je stopila v veljavo eh, leta 2016. Eh, potrebno je ukrepiti evropske mejne in obaljne straže. In to je projekt, ki trenutno poteka. Gre za izvajanje uredbe iz leta 2016. Ampak zahvaljujoč tudi prizadevanjem Evropskega parlamenta, izvajamo reformo že obstoječe uredbe, zato da bi ukrepili učinkovitost agencije. Imamo 10 tisoč eh, zaposlenih eh, na operativnem področju. ko bo uredba končno stopila v veljavo, mislim, da se bo to zgodilo decembra, bo sledila druga faza reforme agencije. In zato imamo tudi akcijski načrt. Veliko dela je potrebnega, da bomo zares zagotovili 10 tisoč zaposlenih za operativne dejavnosti. Prehajam k Libiji. Vem, da je Libija tema, ki močno zanima Evropski parlament, pa tudi Evropsko komisijo. Situacija v Libiji ostaja zaskrbljujoča. Pospešiti moramo evakuacijo najšipkejših. Poleg tega eh, pa moramo okrepiti premestitve eh, znotraj Evropske unije. Odkar smo pričeli z evakuacijami iz Libije leta 2017, je bilo evakuiranih 4024 eh, oseb, vključno z mladoletnimi. S tem bom zaključil. Mislim, da smo dosegli resničen napredek v zadnjih letih, ampak situacija seveda, seveda ostaja eh, predvsej negotova in geopolitična situacija eh, seveda povzroča oziroma vzpostavlja nove izzive. Potrebno se bo odzvati na ključne izzive, nadaljevati z tekočim delom. Še prav posebej bo potrebno ustrajati, glede na velik prihod v vzhodnem sredozemlju, izboljšanje pogojev na grških otokih. Zagotoviti moramo, da bo izjava med Evropsko unijo in Turčijo zagotavljala konkretne rezultate, če tudi eh, je nestabilnost v širši regiji razlog za zaskrbljenost. Poleg tega pa moramo seveda upoštevati tudi življenja eh, rešena na morju. Potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe za izkrcavanje. V zadnjem letu je prišlo do hitrih uh, ad hoc premestitev, uh, ki jih je nadzorovala Evropska komisija, ampak seveda moramo storiti več. Poskrbeti je potrebno za bolj predvidljiv okvir. Eh, podpisali smo tudi skupno izjavo o namenu in sicer so jo podpisali Italija, Nemčija, Malta in pa Francija 24. septembra. Potrebna pa je uh, konkretna reforma evropskega azilnega sistema. S tem zaključujem in bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala, gospod Čotr. Kot veste, se nam bo v petih pridružil komisar Julian King, ki bo poročal o varnostni agendi. Torej imamo pol ure in predlagam, da najprej imamo krok koordinatorjev različnih političnih skupin, potem pa bomo nadaljevali z drugimi poslanci in na koncu boste lahko odgovorili na vprašanje, ko si boste zapisali vsa vprašanja. ELS, gospa Dupont. Gre za krok koordinatorjev, ampak glede na to, da ne vidim nobenega koordinatorja iz vrst ELS, vam dajem besedo, potem pa bomo nadaljevali z drugimi koordinatorji. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, hvala lepa gospod Čotr za uh, vašo predstavitev, ki je zelo jasno pokazala, kako zapletena je ta tema, kako težko je razviti skupno strategijo, vendar pa se hkrati zavedamo tudi, da to skupno strategijo potrebujemo. Govorili ste tudi o geopolitičnih izzivih, ki jih sedaj ni manj, ampak več. Eh, trenutna situacija jasno kaže, da potrebujemo skupno strategijo. Naj spostavim delni vidik, eh, ki ste ga tudi omenili in sicer partnerstvo z tretjimi državami. Tukaj gre za vprašanje vračanja eh, beguncev. Za 23 državami smo izpogajali sporazume in zagotovo so v teh sporazumih tudi dobri vidiki hkrati pa je številka uh, tistih, ki smo jih vrnili v države izvora še zmeraj razmeroma nizka. Torej, kakšne so naše možnosti, uh, katere spodbude bi še lahko sprejeli za sodelovanje z tretjimi državami, tako da bi zagotovili boj proti organiziranemu kriminalu in da bi vzpostavili nove oblike gospodarskega sodelovanja. Obstajajo zelo zanimivi projekti v državah članicah ki so namenjene tudi uh, integraciji oziroma ponovni integraciji in pa gospodarskemu razvoju uh, v državah izvara. Lahko spregovorite o tem. Hvala lepa, gospa Sipr. Ja, najlepša hvala. Gospod Šotar, govorili ste o krizi ampak ta kriza eh, se pravzaprav ne nanaša na število oseb, ki prihajajo v Evropsko unijo, ampak prej na dejstvo, da države članice niso sposobne izvesti že sprejete zakonodaje. Trenutni azilni sistem, ki že velja že leta, še ni bil eh, povsod uveljavljen in zaradi tega registracija eh, prišlekov ne poteka tako hitro, kot bi morala in tudi. Azilni postopki so izjemno dolgi v nekaterih državah članicah in tako imajo priseljenci velike težave z integracijo, kajti ni še posem jasno, ali bodo dobili eh, status prosilca za azil. To pa vpliva tudi na lokalno prebivalstvo. Naj zastavim nekaj konkretnih vprašanj v zvezi s eh, številkami. 150 tisoč eh, nezakonitih priseljencev naj bi prišlo eh, leta 2018 v Evropsko unijo. Eh, za kontinent za 500 milijoni oseb to pravzaprav ne bi smela biti težava, ampak težave imamo z premestitvijo. Če jih je bilo 4700 premeščenih, potem najbrž velika večina priseljencev ostaja v državah z zunanjimi mejami Evropske unije, druge države pa se obnašajo izjemno nesolidarno. Ali se bo ta številka še povečala? Tako število eh, priseljencev, ki smo jih vrnili oziroma premestili, eh, so izjemno nizke, če upoštevamo zaveze držav članic kajti zaveze so pogosto zelo javno obelodanjene, potem pa eh, niso izpolnjene. Kaj pa eh, begunci, ki smo jih že eh, rešili iz Libije? Ali ima komisija kakšne številke v zvezi za situacijo v Libiji? Koliko jih je še ujetih tam? Gospa Intvelt. Ja, najlepša hvala. Kot Birgit Cipel bi tudi jaz rada spregovorila o izbiri izrazov. Govorili ste o krizi, o nepripravljenosti eh, držav članic, eh, da najdejo rešitev. Kriza je potem eh, celo eufemizem. 28 voditeljev eh, držav članic Evropske unije eh, se ne more dogovoriti eh, med seboj, zlahka pa podpišejo sporazume z gospodom Erdoganom, z gospodom Asadom, torej z mesarjem, samo zato, da bi vrnili priseljence nazaj v Sirijo. To nam je osramato. In kolegica ELS je govorila o partnerstvih, o sodelovanju. Tukaj ne gre za partnerstvo in pa za sodelovanje, gre za umazane sporazume, zato da bi vzpostavili uh, trdnjavo Evropsko unijo. Torej, uh, bodimo jasni. Imam pa tudi nekaj specifičnih vprašanj v zvezi z sodelovanjem med Španijo in pa Marokom. Zdi se, da je prišlo do precejšnjega upada eh, nezakonitih prihodov. Veliko sredstev je bilo namenjenih eh, Maroku, eh, približno četrt milijona. Ampak komisija pravi, ja, vse je lepo in prav, vsa varovala so bila vzpostavljena, jaz ne vem, jaz imam veliko vprašanj. Pred nedavnim smo bili priča primeru nizozemskega državljana, maroškega porekla, ki so mu na meji oduzeli potni list, vračal se je iz počitnic, spustili so ga na cesti nihče ga ni eh, zastopal in ni se mogel vrniti nazaj domov. Ali je to sedaj nova politika? Je to sedaj novi način upravljanja migracij? Potem pa k Turčiji in Evropski uniji eh, izjava o sodelovanju. Potekajo pogovori med Evropsko komisijo in pa Turčijo za to, da bi zagotovili dodatno neposredno pomoč eh, pri upravljanju migracij. Že upravljanje migracije je eufemizem. Ampak ali lahko, prosim, poveste kaj več o tem? Še prav posebej glede na novo situacijo in potem Niger. Države članice so menda eh, manj kot navdušene, da bi sprejele eh, premeščene eh, begunce ali je torej ogrožena evakuacija iz Libije ali lahko kaj poveste o tem in potem še pilotni projekt o zakonitem priseljevanju. Zelo malo navdušenja za to je med eh, državami članicami. Ali lahko poveste kaj več o tem, kako to deluje, kako to ne deluje, katere države članice sodelujejo, katere ne sodelujejo in kako jih bomo prisilili, da bodo sodelovali. Najlepša hvala, gospa Strik, hvala lepa, gospod Čotar, za predstavitev eh, in tudi za sporočilo o, o eh, agendi za migracije. Ko sem prebrala poročilo, sem bila presenečena, da se v veliki meri osredotočate na število nezakonitih prihodov. In zaključek je bil ta, da se je število nezakonitih prihodov eh, znižalo, ampak eh, to je povezano tudi z eh, okrepljenim sodelovanjem z tretjimi državami. Zaradi tega si zastavljam vprašanje, kajti med temi nezakonitimi priseljenci so tudi prosilci za azil ki iščejo zaščito in pa ki želijo pridobiti eh, zaščito eh, in sicer z azilom. Eh, kaj pa države, kot recimo Hrvaška, pred nedavnim smo sprejeli odločitev, da je ta država izpolnjuje pogoje za vstop v šengensko območje. Potem pa so tukaj tudi Španija, Poljska in tako naprej. Veliko je obtožb eh, v zvezi z eh, vračanjem eh, oziroma zavračanjem priseljencev. Torej, katere ukrepe bo sprejela Evropska komisija, da bo zagotovila spoštovanje azilnih postopkov? Pa tudi spoštovanje drugih standardov, ki so del azilne zakonodaje. Potem pa še k tranzitnim, k tranzitnim državam veliko. Priseljencev se zatakne v tranzitnih državah. Eh, kaj je z vzpostavitvijo eh, ustreznih, eh, ustrezne infrastrukture v teh tranzitnih državah? Kakšni pa so načrti držav članic Evropske unije v primerjavi oziroma v zvezi z ukrepi, ki smo jih sprejeli za znižanje števila nezakonitih priseljencev? in v zvezi s sporazumi, ki smo jih podpisali s tretjimi državami, kot recimo z Turčijo. Eh, kateri so torej naši konkretni cilji, kaj zahtevamo od tretjih držav? In kar zadeva premestitev, videli smo pobudo Cipra, Bolgarije in pa Grčije. Te tri države so pozvale k skupnemu in solidarnemu pristopu in sicer ne zgolj v obliki izjav. Potrebujemo strukturen pristop, ste dejali, to je res, ampak leta lahko traja, preden bomo uh, dobili uh, to zakonodajo. Kaj lahko Evropska komisija med tem stori, da bi zagotovila uh, solidarnost? Gospod Kardino. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Prebrala uh, sem poročilo, videla sem, sem, da smo se dobro odrezali, da smo dosegli veliko v preteklem letu, ampak vemo, da temu pravzaprav ni tako. In to ni zapisano v tem poročilu. Eh, sami ste zapisali, da nismo zaključili z vsemi projekti. Dejali ste, da je potrebno še okrepiti izvajanje zakonskega okvira v Evropski uniji. Potrebno je zagotoviti uh, trajnosten uh, azilni sistem. Kdaj se bo to zgodilo? kajti eh, tudi komisarka eh, na zaslišanju je povdarjala, kako zelo je to pomembno. Enako je bilo rečeno že pred petimi leti, pred vzpostavitvijo zadnje komisije. Poleg tega je tukaj eh, tudi veliko smrtnih žrtev v sredozemlju. Gospa von der Leyen je napovedala nov pakt za azil in migracije, ampak zaenkrat se moramo sprijazniti z sporazumom, eh, z malteškim sporazumom, ki je pravzaprav povsem skregan z resničnostjo. Govorite o Turčiji, ki je zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo. 6 milijard evrov smo namenili Turčiji v ukveri, ukveru instrumenta za begunce. Tukaj gre za sredstva naših davkoplačevalcev. Eh, in kaj se je zgodilo potem? Eh, sledile so grožnje eh, z begunci, ki jih bo Erdogan spustil v Evropo. Kako se torej soočiti s tem? Mm, podatki, ki ste jih predstavili, pravzaprav pričajo o statusu quo, ampak rešitve ni. Nimamo še azilnega sistema, ki naj bi rešil vse težave. Poleg tega pa bo potrebno sprejeti tudi rešitev v svetu, kajti nikogar ne moremo prisiliti, da bo sodeloval v tem sistemu. Povedali smo že in ponavljamo, da eh, potrebujemo večjo prisotnost na afriškem kontinentu. Potrebujemo eh, žarišne točke eh, na afriškem kontinentu in zanima me, kaj konkretno nameravite storiti tudi v zvezi s tem. Najlepša hvala. Ne vidim nobenega predstavnika EKR. Ja, vendar le. Želite besedo, gospa Kankov? Hvala lepa za to predstavitev, gospod Šoter. Letos ni bilo doseženega veliko napredka. Ali se bo komisija v tem obdobju osredotočila na boljše izvajanje obstoječe zakonodaje in kako deluje trenutna zakonodaja v primerjavi z obdobjem ob začetku eh, te migracijske krize? Moje vprašanje je bilo kratko. Hvala. Gospa Bjork v imenu GUE. Hvala. Podobno kot kolegi iz skupin eh, SAD in Renew, mislim, da tukaj pogrešamo nek okvir dostojanstva razmisliti moramo o tem, kako Evropska unija izpolnjuje Ženevsko konvencijo, kako rešujemo življenja na morju, v kolikšni meri podpiramo demokracijo in človekove pravice v sosednjih državah. In kot je bilo rečeno že prej, razmisliti moramo o tem, ali smo morda sklenili kakšen umazani dogovor z uh, milicami v Libiji ali pa z Erdoganom v Turčiji. Nekateri celo razmišljajo, da bi sklenili dogovor za sadom. To je medsebojno zaupanje, ki si ga jaz ne želim. Ravno nasprotno. Želela bi si slišati kaj več o tem, koliko ljudem smo lahko nudili zaščito, ne pa da govorite o zmanjšanem številu migrantov. Kako smo ljudi zaščitili na našem bogatem kontinentu v primerjavi z drugimi kontinenti, ki nudijo uh, beguncem zaščito. Uh, kako smo se odrezali, ko gre za reševanje življenj na morju in kako smo se odroz, odrezali pri tem, da ne kriminaliziramo tistih, ki rešujejo življenja na morju. Kdaj bomo nehali sodelovati z libijskimi milicami? Uh, to je Eh, tukaj bi pravzaprav posredovali, potrebovali posredovanje sodišča za človekove pravice. Slišimo veliko poročanj o kršitvah človekovih pravic in pa vračanju ljudi nazaj čez mejo. To je nekaj, kar ne moremo šteti za uspeh ali za dosežek. Če bomo to razumeli na tak način, smo v težavah prosim, da se v svojih odgovorih osredotočite na to, kako lahko tukaj govorite o dosežku in kako lahko uh, migracijsko in azilno politiko zastavimo v nov okvir za to, da bomo dobili nekaj več dostojanstva in da bomo izpolnjevali naše mednarodne zaveze. Pa še forum o migracijah in azilu v Ženevi decembra. Eh, odločili smo se, da bi moral biti okvir za prestalitve zaščitni okvir, da naj ne bi bil zavezujoč. Torej, bojimo se, da se ta okvir eh, zlorablja za pogajanje s tretjimi državami na nepredviden način. Eh, in to pravzaprav ni praksa, ki bi se je eh, lahko tukaj posluževali. Se pravi, vi nimate tukaj nekih dolgoročnih rešitev, govorite samo o številkah, mi pa si želimo nekaj več zavez na naši strani. Hvala lepa, sedaj pa preostali poslanci, najprej gospod Tobi. Hvala lepa, hvala gospod direktor za to predstavitev. Vsi razumemo, da je dolgoročno gledano treba najti vzdržno rešitev poskrbeti je treba za napredek. Meni se zdi, da smo še močno oddaljeni od uh, doseganja napredka. Trenutno sploh nimamo nobenega jasnega političnega stališča, ne v državah članicah, ne v Evropskem parlamentu. No, za me je jasno to, da bi pot naprej lahko bila ta, da bi razlikovali med begunci in pa ekonomskimi imigranti. Zanima me, če lahko direktor nekaj več pove o tem, kako lahko zagotovimo, da bomo imeli bolj učinkovite politike, s, katerim, s katerimi bo ta razlika postala bolj očitna. Gospa Burg. Oprostite, jaz sem razumela Burkhard. Gospa Burg. Thank you, Mr. Chair. Um, gospa Spurek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih letih eh, se soočamo tudi z eh, problemom podnebnih beguncev. To so ljudje, ki, ki morajo bežati svojih domov zaradi katastrofičnih posledic podnebnih sprememb. Številke rastejo. Evropska unija podnebnih beguncev doslej ni. Um, priznala za begunce in tudi konvencija iz leta 59 jih ne priznava. Ali ste morda preučili, kakšne politične posledice, za, pos, politične posledice tega vedno večjega števila podnebnih beguncev? Mi si sal salani. Gospod salani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Šoter, za vašo predstavitev. Sem Abir Al-Sahlani. Ko govorim o migracijah, težko gledam na migracijske tokove kot na krizo. Jaz sem bila sama uh, migrantka več kot 15 let. Zato jaz na to gledam z vidika osebnih uh, tragedij. Eh, osebnih tragedij beguncev samih. Strinjam se z kolegi, ki so spregovorili v razpravi in so govorili o tem. Imam specifično vprašanje. V vašem poročilu pravite, da da se je povečalo število nezakonitih prehodov po poteh vzhodnega Balkana. Prejšnji teden sem se sestala s predstavniki bos, um, bosanskih nevladnih organizacij. Njih je zelo skrbelo, skrbel jih je pristop vlade k beguncem. Begunci živijo um, pod nevzdržnimi pogoji. In pravijo, da Evropska unija sicer nudi finančno podporo, ampak da potem nadalje ne spremlja več situacije. Begunc, begunci oziroma organizacije tudi ne morejo spremljati tega dela. Zato vas sprašujem, kako bi kot institucija lahko bolje spremljali, kaj se zgodi potem, ko damo nekomu finančno podporo. Chair, and thank you, Mr. Schatter, for the presentation. I will speak in German. Um, vielleicht kann ich bei der Gospod Majhar, naj se navežem na vprašanje v zvezi z Hrvaško. E, tega v poročilu nisem e, zasledil. E, ali, je, ali ima komisija kakšno informacijo o vračanju ljudi čez mejo? Prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Uh, na, štev, na strani 5 je zapisano, da bi naj 100 tisoč Afganistancev iz Turčije poslali nazaj. Eh, nisem pa zasledil informacije o tem, da bi naj Erdogan poslal tudi 2 milijona Siricev nazaj v Sirijo. Eh, kakšno je stališče komisije? o tem. To pomeni, da sirce več ne bi mogli vračati v Turčijo, če prihaja potem do verižnega vračanja ljudi. Potem rekli ste, da želite izboljšati situacijo na grških otokih. No, ampak kaj se je dejansko izboljšalo? Že štiri leta primerjamo situacijo na otokih in zdi se, da že štiri leta slišimo iste zahteve, pa te nimajo potem nobene posledice. Notranji minister Zehofer je predlagal nov evropski azilni sistem, marca, aprila naj bi podal predlog v zvezi s tem. In zanima me, ali bo on sam uredil evropski azilni sistem, oziroma ali se, tem, ali se o tem morda pogovoril tudi z komisijo. Hvala, gospod Fest. Gospod Čutr, hvala lepa za, vaš, za vašo predstavitev imam uh, osebno vprašanje. No, z, po vašem naglasu sodeč ste Britanec, verjetno bo kmalo prišlo do Brexita in pravzaprav me zanima, uh, kako bo potem zapravili o preselitvah, uh, kako boste urejali ta vprašanja, če vaša država pri teh politikah sploh ne bo več sodelovala. Vi tukaj spremate politiko za prihodnost, vaša vlastna država pa je pri tem izuzeta. Thank you. Mrs. Daly. Gospa Daly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če evropske države skrbi število ljudi, ki prihaja k nam, potem bi morali nehati se vmešavati v vojne v tretjih državah. Edina kriza tukaj je humanitarna kriza žrtev. Dve vprašanji imam. In sicer, pravilno ste povedali, da vas skrbijo razmere v Libiji. Ironično je, da pa potem govorite o Malti in o čudežnem znižanju števil, eh, števila eh, pribežnikov na Malti. Eh, to je posledica dejanj Libije, ki ob tem krši mednarodno pomorsko pravo. Dejansko pošiljajo iz Malte ljudi nazaj v libijske vode, čeprav vemo, da Libija ni nikakršen varen pristan. Pa še nekaj besed o razmerah v Libiji. Eh, na Hrvaškem. Eh, v četrtek smo imeli eh, predstavitev v zvezi s tem. Komisija še vedno ne želi spustiti Hrvaške v Schengen, no jasno je, da tam prihaja do vračanja ljudi čez mejo, kljub temu, da je to kršenje mednarodnega prava, no ampak vseeno dajate hrvaškim oblastem finančno podporo za to. Glede na tamkajšnje dokaze, eh, ste mm, uvedli nek patetičen spremljevalni mehanizem. Eh, predstavnik je prejšnji teden govoril tukaj o tem, ni mogel ničesar povedati, niti o obsegu tega programa. Eh, no, Centr za opozovanje bi naj povedal, da je vse v redu, ampak oni sploh niso bili prisotni na mejah kako lahko zagotovite, ali Hrvati na svojih mejah spoštujejo spoštuje človekove pravice ali ne in kako je bil uporabljen denar, ki jim je bil dan za te namene. Eh, Organizacija tam niso prisotni, samo oni so tam prisotni. Torej, ali ste tako nesposobni, da dejansko ne veste, kaj se tam dogaja? No, ampak mislim, da to ni res. Mislim, da je to poljubno, namerno. Mislim, da dejansko nagrajujete tiste države, ki vračajo ljudi nazaj čez mejo in ki zapirajo meje tudi v primerih, ko je kršeno mednarodno pravo zaradi tega. Ali boste začeli postopke uh, zaradi kršitev proti Krvaški, zaradi kršitev človekovih pravic uh, in ali sploh pogojujete ta denar, ki ga dajete državam, zato da vračajo ljudi nazaj čez mejo. Uh, Hvala lepa, gospa Burkar. Ja, to pa je bilo moje ime. Hvala lepa, gospod Šoter. Imam specifično pod vprašanje. Govorili ste o tem, da se bliža zima, govorili ste o tem, da je situacija v žariščnih točkah vedno težja, taborišča so preobremenjena. Zanima me, eh, kakšne ukrepe je sprejela komisija za to, da bi bolje zaščitila žarišne točke pred zimo, eh, kako boste tukaj preprečili novo katastrofo in pa še eno s tem povezano vprašanje. Ugotavljamo, da v Bosni in Hercegovini denar sam ni dovolj. Tam imamo na terenu skupnosti, ki ne more zagotoviti potrebnih kapacitet. Eh, kako bo komisija ukrepala s pričo teh groženj smrti zaradi mraza, do tega pravzaprav že prihaja. Kaj boste naredili za to, da se to ne bo sprevrglo v nekakšno uh, akutno humanitarno krizo? Hvala lepa, gospod Smeker. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Šoter, za vašo predstavitev. Um, no, vemo, da, nekaj, da je nekaj nestrinjanja v zvezi s tem tudi v svetu. Imam dve vprašanji. Najprej v zvezi z dogovorom iz Malte. Vemo, da je vse skupaj precej ohlapno, samo nekaj držav je podpisalo ta dogovor, gre dejansko za nekaj tisoč ljudi, ki so bili rešeni na morju. Zanima me, kakšne so tukaj vaše ambicije, kako daleč nas lahko privede malteški okvir, kakšni so tukaj vaši cilji in kaj boste naredili za to, da bi se več držav pridružilo tej schemi. In pa drugo vprašanje, to se nanaša na denar, ki ga eh, daje Evropska unija tretjim državam v okviru različnih schem za sodelovanje. Ali komisija nadzoruje, spremlja porabo tega denarja ali veste, če je ta denar porabljen za namene, za ustrezne namene. In predvsem me zanima situacija v Turčiji. V Turčiji. Turčija že mm, premešča ljudi v tako imenovano varno območje. Ali za to koristi naš denar, imate kakšne informacije o tem in ali lahko zagotovite, da naša sredstva ne bodo porabljena za to, da bo Turčija uh, vračala Sirice nazaj čez mejo. Hvala lepa, gospa Kunke. Yes, right, Kunke. Eh, thank you, Mr. Chair, and thank you, Mr. Šoter. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Šoter. Schengensko eh, sodelovanje pomeni tudi spoštovanje človekovih pravic in solidarnost če se bi želela država torej pridružiti šengenskemu dogovoru, mora spoštovati te urednote in mora na dostojanstven način ravnati z ljudmi na mejah. Komisija je odgovorna za agendo za migracije. Zato vas sprašujem, ali menite, da so razmere na hrvaško-bosanski meji, kjer so, bili, kjer so bile dokumentirane kršitve človekovih pravic, spremljiva, oziroma ali ne bi morali zaradi teh razmer um, zamrzniti možnost članstva Hrvaške v šengenskem območju. Uh, uh, Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod direktor, gospod Šoter. Hvala lepa za vaša pojasnila. Za vašo predstavitev imam dve vprašanje. Eh, najprej bom nadaljevala z eh, vprašanjem gospe El Salani in gospe eh, Kune. In sicer gre za vprašanje, ki se nanaša na število oseb, ki so prišle v Bosno in kakšni so njihovi pogoji za življenje. Eh, drugo vprašanje se nanaša na točko, o kateri niste govorili prav veliko. Gre za sodelovanje med državami članicami pri eh, azilnih postopkih, eh, pri harmonizaciji azilnih postopkov. Kaj počnete za to, da bi prišlo do večje usklajenosti, eh, kaj ti. Te... Res je, da eh, priseljenci prehajajo iz ene države v drugo in se srečujejo z številnimi tudi praktičnimi vprašanji. Hvala lepa. Tako. Um, se, za sedaj je pravzaprav že, bil, uh, že bila predvidena razprava z komisarjem Kingom, tako da prosim gospoda Šoterja, da na kar najbolj jedrnat in kratek način odgovori na vprašanja, ki so mu bila zastavljena. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za vaše razumevanje, hvala lepa za vaša vprašanja. No, ni enostavno odgovoriti na tako raznolika vprašanja, ampak kar najbolje se bom potrudil za to, da bom odgovoril na vaša vprašanja. Številni ste spraševali po sodelovanju z tretjimi državami iz različnih vidikov. Nekateri ste eh, to označevali za umazane dogovore, spet drugi ste govorili o partnerstvih. No, tukaj moramo biti jasni. Moramo sodelovati z zunanjim svetom. komisija vidi kot edino možnost eh, kompleksnega in eh, obsežnega odgovora na ta način, da vzpostavljamo partnerstva z tretjimi državami. To seveda ne pomeni, da moramo sklepati kompromise na področju naših eh, vrednot, standardov in človekovih pravic, ampak to pomeni, da moramo sodelovati s tretjimi državami. To lahko poteka v različnih oblikah. Lahko sprejemamo dogovore o ponovnem sprejemu. Eh, ko gre za ponovni sprejem, je treba izboljšati eh, stanje. Eh, tukaj stanje sedaj ni dobro. Nekdo je rekel, da bi morali razlikovati med tistimi, ki so ekonomske migranti in tistimi, ki so begunci in potrebujo zaščito. No, seveda moramo zaščititi tiste, ki potrebujo zaščito, če gre za ekonomske migrante, pa moramo najti način za to, kako eh, vrniti te ljudi eh, v izvorne države. To seveda pomeni, da moramo sodelovati s tretjimi državami, z tem, da sklepamo dogovore o ponovnem sprejemu in tudi z prostovoljnimi vračanji teh ljudi. Mm, tudi, ko gre za prostovoljno vračanje, sodelujemo z mm, tretjimi državami, recimo z A in z organizacijami, recimo z AOM, eh, ljudem skušamo olajšati vrnitev v lastno državo. To je delo, ki je zapleteno, ampak je potrebno. Eh, in tudi v takšen okvir moramo zastaviti naše sodelovanje. Eh, treba je torej se posvetiti gospodarskemu razvoju, pa tudi splošnim razmeram. Eh, no, eh, partnerstvo pa lahko zgradimo seveda tudi preko pilotnih projektov, preko izobraževanja. Nekdo je postavil vprašanje v zvezi z pilotnimi projekti. Seveda so ti zelo pomembni, obstajajo, so v manjšem obsegu, ampak naš namen je, da, da bi v prihodnosti pilotne projekte razširili. Eh, tukaj gre recimo za prilagojene projekte med Španijo in Morokom obstajajo pa tudi drugačni pilotni projekti, ki pomagajo državam izvora. Eh, gre recimo za prenašanje izkušenj na področju IKT. Te izkušnje so lahko dragocene, ko se posamezniki vračajo po zakonitih poteh. Torej, sodelovanje na področju IKT, izobraževanje, pilotni projekti, to je tisti pozitivni vidik naših partnerstev uh, za tretjimi državami, poleg sporazumov o ponovnem sprejemu in vračanju. No, rekel sem, da je treba okrepiti tudi uh, vidik vračanja. Tukaj nam bo pomagal revidirani vizumski zakonik, ki bo um, stopil v veljavo februarja leta 2020. No, uh, številni ste govorili tudi o uporabi besede kriza. Uh, jaz sem govoril o krizi v preteklosti, ko je šlo za pretekle, za število prihodov v preteklosti. No, ampak tudi trenutne številke nam ne omogočajo samo zadovoljnosti. Situacija je negotova, um, zadeve se hitro spreminjajo in uh, spremljati moramo razmere v različnih, v različnih delih sveta, v Libiji, v Siriji, vidimo, da so razmere tam nestabilne in pritiski obstajajo. Zato ne moramo biti zadovoljni sami seboj. No, se pa strinjam, da v tem trenutku, glede na obstoječe številke, ne moremo govoriti o krizi moramo pa se zavedati krize iz preteklih let, zato potrebujemo boljši sistem. Številni ste rekli, da se vam zdi, da je situacija nekako obtičala. Komisija si želi novega zagona, ko gre za svežnje, ki so obtičali, želimo si napredka. In komisija si bo zato prav gotovo prizadevala še naprej. Dobil sem tudi specifično vprašanje o eh, preselitvah. Spraševali ste o konkretnih številkah. Preselitev je zelo pomembna, to vsi razumemo. No, komisija in pa Evropska unija lahko na dosežke iz preteklih let gleda kot na preselitev pozitivne dosežke. Ko so se druge države, ko so druge države naredile korak nazaj na področju eh, naselitev, je Evropska unija naredila korak naprej. Eh, in tukaj gre za eh, zakonite poti priseljevanja. 60 tisoč ljudi je bilo preseljenih od leta 2015. Imamo evropsko schemo za preseljevanje ljudi. Države članice so se zavezale, da bodo poskrbele za 50 tisoč novih mest. Do leta 2017 je bilo uh, nameščenih že 39 tisoč ljudi. No, nismo še izpolnili naše zaveze, zavezali smo se, da bomo namestili 50 tisoč ljudi. Uh, in tudi preostanek proračuna bomo skušali porabiti za to, da bomo izpolnili zavezo uh, za namestitev 50 tisoč tisočih ljudi. Eh, no, eh, lahko govorimo torej o dosežku, res je, da potrebujemo bolj stabilen sistem, zato je dobro, da imamo to schemo za eh, preselitve. Eh, Schema je tik pred sprejetjem. No, eh, kar se tiče pogojevanja mi ta beseda ni všeč, ampak ko gre za preseljevanje, moramo že razmišljati na strateški način. Moramo razmisliti o tem, na kaj se morajo osredotočiti države članice, eh, kakšne so razmere v tretjih državah. Prilagoditi moramo naše sheme preseljevanja, zato da se lahko odzovemo na strateške potrebe določiti moramo prednostne naloge in tukaj nam ta okvir za eh, preselitve lahko pomaga. No, ponavljajo se, ponavljalo se je tudi vprašanje v zvezi z uračanjem ljudi čez mejo, zlasti v, v povezavi za Hrvaško. Eh, no, ne bom. Uh, ponavljal razprave o možnosti vstopa v Schengen. Moram pa seveda odgovoriti na vprašanje v zvezi z uračanjem ljudi čez mejo. Vsako poročanje o tem komisija jemlje zelo resno. Mi imamo pravila o eh, posamičnem ocenjevanju prošen za azil. Tako da vaše vprašanje se dejansko nanaša na eh, evropski pravni red. Evropski pravni red tega seveda skušamo izpolnjevati, no, ampak morate nas razumeti, težko smo na terenu, ko domnevno prihaja do vračanja ljudi čez mejo, nimamo dokazov za to, da se to dejansko dogaja. Mi smo spremljali, mi smo. Uh, Spremljali ta poročila, eh, poslali smo tudi našega predstavnika na teren, kjer preverja te trditve, No, ampak eh, tukaj ni vedno enostavno zbrati dokazov, ni vedno enostavno sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev. Vsekakor pa ta poročila, te obtožbe jemljemo zelo resno. Ko gre za izvajanje zakonodaje, moramo sodelovati z nacionalnimi organi eh, in lahko vam zagotovim, da prav gotovo spremljamo eh, te zadeve tudi na terenu. Potem dogovor o Malti in kako tukaj, napred, kako tukaj napredujemo. Ja, dobro, vem, da imam omejen čas, ampak eh, moram tudi odgovoriti na vprašanja, ki so mi jih zastavili poslanci. Tako da sem v vaših rokah, gospod predsedujoči. Ja. Komisar nas čaka, tako da bi se morali držati naše časovnice. No, še v zvezi z dogovorom iz Malte. Komisija si želi, da bi se kar največ držav članic eh, pridružilo tej schemi. Eh, dogovor je bil sklenjen med štirimi državami članicami. Ta dogovor je pozitiven. Tem štirim državam članicam ponuja drugačno, drugačen pogled na pot naprej. In gre za zelo konkreten. Eh, primer nudenja solidarnosti. V zadnjih mesecih si je komisija prizadevala za to, da bi prišlo do izkrcan na ustrezen način, ampak če pride do izkrcan na recimo v Malti ali pa v Italiji, potem moramo tem državam zagotoviti, da jih ne bomo pustili same. Tukaj pomagala recimo Nemčija ali pa Francija. Predvsem pa je ta dogovor pomemben zato, ker ponuja nekaj več predvidljivosti. Eh, potem, ko je bil sprejet dogovor, smo skušali eh, sodelovati z državami članicami, skušali smo razjasniti postopke, kako potekajo izkrcanja, kako potem uh, obravnavamo te ljudi. Skratka, na praktičen način moramo dokazati, da solidarnost obstaja, da obstaja pravična solidarnost med državami članicami in to se mi zdi pozitiven zgled. Uh, Ki bi ga morali nagrajevati. Uh to lahko predstavlja pozitiven korak v smeri proti skupnemu evropskemu azilnemu sistemu. Eh, ja, eh, pravičujem se, da smo vas prekinjali, gospod Šotar, ampak moramo biti uljudni tudi za našega naslednjega gosta, to je eh, gospod komisar Julian King. please, with no further interlude, with no further ado. No, eh, sestanka ne bomo nič eh, prekinjali, takoj se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Gospa Volat, prosim, da prisluhnete. Now, as we said. No, kot sem dejal, počaščeni smo, da je današnji gost komisar Julian King. Torej, čiv in zdrav. Prezgodaj smo se poslovili od komisarja Kinga, on pa je danes že z nami in bo predstavil 20. poročilo, poročilo o napredku na področju varnosti. Komisija eh, nadaljuje z agendo eh, za varnost. Eh, poleg tega mora Evropska komisija ukrepati na področju varnosti. Zelo pozdravljamo komisarja Kinga in slišali bomo eh, poglavitne elemente iz eh, tega 20. poročila o varnosti. Eh, torej še vedno potekajo prizadevanja, da bi opredelili poglavitne elemente agende za varnost. Odbor je komisiji dejal, da se mora ukvarjati s to temo. Naslednja Evropska komisija eh, eh, bo dala to področje v roke eh, področju za notranje zadeve, torej ne bomo imeli komisarja, ki bi bil izključno ki, namenjen področju varnosti. Sedaj bomo prisluhnili poročilu o varnosti gospoda Kinga vaša beseda, eh, imate besedo za kakšnih 15 ali 20 minut. Potem pa bomo imeli možnost za razpravo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, vse vas lepo pozdravljam, spoštovane kolegice in kolegi. Vesel sem, da sem znova tu, vesel sem za to priložnost, da lahko razpravljamo o um, varnostni uniji. Uh, Eh, gospod predsedujoči je to že eh, omenil, spet sem tu, ostal bom eh, z vami nekoliko dlje, torej ostal bom še nekaj tednov. Bodite pa prepričani, torej, da se bom znova vrnil, kajti sem takšen kot kakšna rok skupina, ki pravi, da se bo poslovila, pa potem nikoli ne odide. Danes razpravljamo o 20. Eh, poročilu o varnosti. Upam, da ste si ga lahko pogledali. Skupaj z drugimi poročili predstavlja kar zajeten kupček. Dejal bi, da je to eh, pomembna eh, priložnost za to, da pregledamo, kaj smo postorili v preteklosti Eh, lahko pa si skupaj pogledamo tudi nekatere nujne prioritete, ki zahtevajo od nas nujne ukrepe. V zadnjih letih smo videli, kako se narava grožen razrašča in razvija. Odzvali smo se tako, da smo poskušali doseči napredek na področju varnosti. E, dosegli smo napredek, ampak mislim, da so pred nami še precejšnje naloge in o tem želim razpravljati za vami. Nekaj besed o terorizmu. E, torej, poskušali smo se zoprstaviti teroristom in sicer na področju streljnega orožja in ukrepili smo izmenjavo informacij. Potem smo ukrepili interobilnost naših informacijskih sistemov, poskušali smo kar sedaj izboljšati obstoječe sisteme in poskušali smo zapolniti vrzeli, kjer se nam je to zdelo a, eh, pomembno. Potem smo, si, eh, smo se borili proti radikalizaciji, delali smo na terenu, izmenjevali smo najboljše prakse, eh, usposabljali, izgrajevali smo tudi sodelovanja s internetnimi platformami in pa poskušali smo se eh, tudi zoprstaviti terorističnim vsebinam na internetu. Izdali. Želeli smo zaščititi tudi javne prostore, želeli smo ukrepiti našo pripravljenost. Uh, na biološke, kemične, radiološke um, uh, ukrepe. Europol in Eurojust sta podprla države članice tako, da se te lahko sedaj bolje borijo proti terorizmu, uh, kibernetskim napadam in tako naprej. Europol in Eurojust sta uh, uh, uspela Um, odpraviti Wall Street Market, to je bil um, eh, internet oziroma eh, intern, eh, torej tukaj je šlo za veliko akcijo, kjer smo preprečili kriminal na področju drug in drugega kriminala. Zagotovili smo odgovore, imamo novo strategijo na področju varnosti, sedaj smo bolj odporni na napade v Evropski uniji in se tudi hitreje odzivamo. Poleg tega smo okrepili odvračila in podpiramo tudi države članice pri razvoju eh, njihove odpornosti na eh, kibernetski kriminal. Poleg tega nudimo tudi orodje eh, za države članice, delamo tudi na okviru za certifikacijo kibernetske varnosti in tako poskušamo okrepiti kibernetsko varnost v celotni Evropski uniji. Poleg tega so tu še eh, izzivi, kot so naprimer dezinformacije eh, v političnem prostoru. In te dezinformacije napadajo naše demokratične postopke in pa demokratične inštitucije. Zato smo uvedli nekatere ukrepe. Imamo sistem hitrega obveščanja, ki velja za eh, inštitucije Evropske unije in pa države članice in tako lahko sprožimo eh, akcije za boj proti dezinformacijam. Imamo tudi skupnosti tistih, ki iščejo pravilne podatke in sodelujemo tudi s civilno družbo, eh, ko poskušamo analizirati te kampanje dezinformacij velike internetne platforme so se zapisale tudi, so sprejele tudi kodeks ravnanja in platforme so sedaj tudi odgovorne za svoje zaveze. Pred dvemi tedni smo objavili prvo eh, poročilo eh, podpisnikov dobre prakse. In eh, tu so opisali ukrepe, ki so jih uvedli za to, da bi izpolnevali eh, obveze, katere so sprejeli v skladu s eh, tem prostovoljnim kodeksom. Platforme so postale bolj pregledne, to da napredki so zelo različni, torej napredki so različni glede na platforme. Torej, Sedaj so v zadnjih letih te platforme sprejele samo regulativne uh, ukrepe, sedaj pa bi si morali mi pogledati uh, tudi um, ukrepe, ki uh, jih uh, bolje spremljamo. Poglavi, torej, poglavitni korak tukaj bo uradna ocena konec januarja, potem, ko bomo imeli posvetovanja z neodvisnimi strokovnjaki in z eh, državami članicami na področju audiovizualnih eh, storitev. Če bi rezultati tega eh, pokazali, da, je, da so rezultati pozitivni, potem oziroma eh, če bo rezultat tak, da nismo bili tako uspešni, potem si bomo morali pogledati nadaljne korake in morda bomo morali zadevo zakonsko urediti. Potem imamo pred očmi tudi kritično infrastrukturo. Eh, seveda imamo pred očmi prihodnja eh, omrežja 5G. Tukaj ne gre zgolj za komunikacije, gre tudi za gospodarstvo in za družbo. In to področje moramo urediti. Eh, torej ne gre eh, zgolj za kakovost, eh, gre tudi za verodostojnost. Oceniti bomo morali kakovost dobaviteljev, torej tukaj ne gre samo za kakovost proizvodov in pa praks na področju kibernetske varnosti, Eh, tukaj eh, bomo preverili tudi to, ali je možno, da bo ta dobavitelj odprt za upletanje eh, se strani tretjih držav. Prejeli smo pred kratkim poročilo o evropski koordinirani oceni kibernetske varnosti na področju 5G omrežij. Eh, poleg tega bomo uvedli tudi nacionalne ukrepe ali pa kolektivne ukrepe, s katerimi bi lahko eh, se bolje odzvali na opredeljena kibernetska tveganja. Eh, torej, mi ne bomo ciljali nekega posebnega dobavitelja ali pa posebne regije, včas bomo ukrepali na podlagi tveganja. Nekatere storitve, nekateri dobavitelji, nekateri proizvodi predstavljajo tveganja grožnje, ki jih bo težko umiliti. V zadnjih treh letih smo dosegli velik napredek, ampak pred nami so še številne naloge, kajti te grožnje eh, ostajajo, grožnje na področju terorizma, kibernetske varnosti, dezinformacij. Eh, torej, eh, džihadistični terorizem predstavlja grožnjo. Poleg tega pa eh, se je okrepilo tudi skrajno desničarsko nasilje in pa antisemitsko nasilje. To smo doživeli v zadnjih tednih. Sedaj nujno potrebujemo dogovor o naših predlogih glede preprečevanja terorističnih vsebin na internetu. Eh, tukaj gre za eh, vsebino, ki vodi k nasilju in terorizmu. Potrebujemo eh, pravno gotovost in pa dobre ukrepe za to, da bomo preprečevali širitev terorističnih vsebin na internetu. Vesel sem, da smo sedaj sredi trialoga sa svetom in parlamentom. Zahvaljujem se poročevalcu in pa vsem poročevalcem v senci za njihov angažma in upam, da nam bo skupaj uspelo doseči hiter napredek. Potem so tu še drugi zakonodajni predlogi, ki zahtevajo hiter dogovor. Gre za eh, dostop do elektronskih dokazov. Uznotek poročila v zvezi s tem že imamo. Potem pa gre tukaj še za kompetenčen center za kibernetsko varnost na področju industrije, tehnologije in raziskav in pa za mrežo nacionalnih centrov za koordinacijo. potem uh, potrebujemo tudi uh, tehnične spremembe zakonodaje v zvezi z ETIASom. Torej, ti predlogi so vsi zelo pomembni za to, da bomo okrepili varnostno unijo. Rad bi spregovoril še o grožnji džihadističnega terorizma. Torej, ta grožnja se ni umaknila. Eh, s smrtjo Al-Bagdadija. Mi moramo biti še vedno zelo pozorni. Potem gre tukaj še za posameznike, ki se sami radikalizirajo. Eh, mi moramo eh, poskrbeti za tiste, ki so zapustili zapore. Ti so se včasih radikalizirali v zaporih, teoreti predstavljajo izziv in izziv so še naprej tudi tuji borci. Eh, torej dogodki v Siriji zadev niso ravno olajšali. Eh, torej, nekateri člani Daesha so ušli in to bi lahko imelo resne varnostne posledice za nas. Pomembno je, da države članice še naprej uporabljajo informacijske sisteme za to, da bi um, um, odkrili eh, tuje borce, ki prečkajo naše zonanje meje. Potem je pomembno opredeliti in preganjati teroristične borce. Eh, in sicer preko uporabe informacij. Mislim, da smo danes v boljšem položaju kot pred nekaj leti. Danes eh, lažje odkrivamo tiste, ki bi se lahko poskušali vrditi v Evropo z namenom, da bi eh, zagrešili teroristična dejanja. Države članice morajo poskrbeti za to, da bodo izvajale že sprejete ukrepe kar se tiče naprimer eksplozivnih prekurzorjev in tako naprej. Kot smo eh, dejali že prej, še naprej bomo eh, spremljali uspešno eh, izvajanje, sprejemanje zakonodaje. Zadeve potekajo na področju PNR-ja in pa na področju varstva podatkov ampak države članice morajo storiti eh, več, kar se tiče direktive o kibernetskem kriminalu. Eh, več informacij o tem pa boste našli v poročilu. Pri vzpostavljanju varnosti ne gre samo za Evropo, to zajema tudi sodelovanje s partnerji. Mi aktivno podpiramo mednarodne organizacije in pa tretje države pri njihovih prizadevanjih. Naj vam podam primer. Finančno prispevamo k potovalnemu programu na področju boja proti terorizmu. E, to je program Združenih narodov. Tukaj gre za eh, izvajanje resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki eh, zahteva od držav članic, eh, da se ukvarjajo s podatki PNR. Ta pobuda Združenih narodov zajema Zahodno Afriko. To zajema Togo, Sierra Leone, Gano in pa številne druge države, Mauretanijo, Nigerijo, Niger. Niger Torej, te države so pokazale velik interes za to. E, ta program pa zajima tudi, se ukvarja tudi z drugimi regijami, e, naprimer rok Afrike, vzhodno Evropo, centralno Azijo e, in pa azijsko in pacifiško regijo. Torej, podpirali bomo Združene narode pri njihovih prizadevanjih. In končno še nekaj besed o Novi Zelandiji. Skupaj s poročilom o varnostni uniji smo sprejeli tudi priporočilo sveta, da bi dobili odobritev za začetek pogajanj za Novo, Zelandi Novo Zelandijo o izmenjavi podatkov PNR za boj proti hudemu kriminalu in terorizmu. Eh, to zajema ista varovala za varstvo podatkov, kot smo to imeli tudi eh, s sporazumi, ki smo jih sprejeli leta 2017. Mislim, da je to pomembno. Eh, to je priložnost, da okrepimo varnostno sodelovanje za Novo Zelandijo. Obiskal sem Novo Zelandijo junija in znova je bilo jasno, Eh, da je Nova Zelandija eh, istomisleča partnerica, ki se sooča z enakimi varnostnimi grožnjami in da bi nam eh, tesnejše sodelovanje koristilo. Že sodelujemo za Novo Zelandijo na področju dezinformacij 5G. Prihodni sporazum za Novo Zelandijo o izmenjavi podatkov PNR bo omogočil, da razširimo to sodelovanje in to bo zemljalo tudi pomembna področja področja, naprimer spolna zlorabo otrok in pa teroristične vsebine na spletu. E, torej, vse to je postalo še toliko bolj pomembno po eh, marčovskem napadu v Christchurchu. Torej, naši najtesnejši partnerji so lahko geografsko zelo daleč stran, ampak eh, povezujejo naš skupne vrednote in Nova Zelandija je lep primer za to. Naj sklenem, to je eh, najnovejše poročilo, ampak ne zadnje poročilo o eh, varnostni uniji kolegi v novi komisiji so dajali, da bodo našli pot za nadaljevanje tega dela in da vam bodo še naprej poročali o našem delu. Morda sedaj ne bomo imeli ene osebe, ki bi imela portfelj za to področje, eh, ampak se bodo s tem področjem ukvarjale številne osebe in te osebe bodo dejavno sodelovale. Eh, torej sodelovali bodo na vseh ravneh za to, da bi se zoprstavili grožnjam, s katerimi se soočalo. In to se za novo komisijo ne bo spremenilo. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospod King, najprej koordinatorji in potem še drugi poslanci. Predlagal bi, da najprej prisluhnimo vprašanjem. Ob koncu pa boste lahko podali odgovore. Začnimo za gospod Mecolo, ILS. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, hvala lepa gospod predsedovče, hvala lepa gospod komisar. Najprej bi vam rada povedala, da smo zelo veseli, da ste še vedno z nami celo se veselimo naslednjih tednov, eh, v katerih bomo lahko nadaljevali z našim delom. Eh, lahko boste nadaljevali z eh, delom, ki ste ga upravljali, ko ste bili komisar. Rada bi se vam zahvalila za pomembno delo, ki ste ga opravili, ko ste se ukvarjali za grožno terorizma. Hvala lepa tudi za vaš prispevek k boljši izmenjavi informacij. Tako da smo mi vedno korak pred teroristi in da lahko vedno ščitimo naše državljane. Vemo, da so se zgodili številni napadi. Eh, toda to so številni eh, napadi, ki ste jih uspeli eh, preprečiti, preden so se zgodili in o teh mediji niso tako močno poročali in mislim, mislim, da bi morali biti ponosni na te preprečene napade. Ampak kot ste dajali, grožna je realistična, zato bi morali imeti odprt dialog v naših skupnostih in poleg tega bi morali zaključiti Eh, uredbo o eh, spletnih terorističnih vsebinah in eh, to bi morali zagotoviti kar se da hitro. Res je, da se ljudje v naših zaporih še vedno radikalizirajo, radikalizirajo se tudi na spletu. Poleg tega tuji borci, ki se vračajo k svojim družinam, lahko še naprej predstavljajo varnost za grožnjo za našo varnost. Zato bi se morali vprašati sledeče. Kaj lahko storimo? Kako bi lahko okrepili Eh, sodelovanje med nacionalnimi vladami in kako bi lahko bolje delili informacije o teh posameznikih. Številne države članice in pa tretje države slabijo naš sistem in vsega. To bi morali popraviti. Poleg tega bi eh, se morali bolje boriti proti dezinformacijam na spletu in pa proti toj propagandi. Medijski postopki so sedaj, eh, torej postopki v medijih so sedaj bolj pregledni, ampak pogosto premalo ukrepamo prepozno. Mi moramo podati globalne odgovore na te globalne probleme. Ali nam lahko, prosim, poveste sledeče, kako bi lahko analizirali sodelovanje Evropske unije s tretjimi državami, ko gre za varnost? In ali lahko rečemo, da imajo evropske inštitucije pomembno ulogo eh, glede eh, kompetenc in pa eh, glede na to, da nekatere države članice ne želijo eh, prevzeti ukrepov. Kako bi lahko poskrbeli za eh, večjo varnost? Morda me ne bo več tukaj, boste odgovarjali, ampak um, potem, bom, um, potem bom poslušala vaše odgovore na spletu. Hvala lepa, prosim, da se omejite na dve minuti, kajti smo že v zamudi. Poleg tega pa uh, je pred nami še skupna razprava o elektronskih dokazih. Torej, prosim, da se držite časovnih omejitev. No, vedno poskušamo prisluhniti prav vsakemu poslancu eh, in mu dati kar se da veliko časa, to da prosim, eh, bolje bo, če se umijete na dve minuti. Gospa Zipal, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Danes bom govorila nemško. Po eh, volitvah smo se že srečali z gospodom Kingom in takrat smo menili, da je to morda zadnja izmenjava eh, mnen za njim. No, počakajmo, kakšen bo razvoj v Združenem kraljestvu, morda se bomo z vami še kdaj srečali. Gospod King, mm, v vašem uvodu ste povedali, da se soočamo z rastočim eh, problemom organiziranega kriminala in pa terorizma. Poleg tega pa eh, se je ukrepilo tudi skrajno desničarsko nasilje. Moj občutek je, da je to skrajno desničarsko nasilje večji problem kot pa druge oblike terorizma. Uh, imam pa občutek, da uh, se na to nismo tako odzvali in da uh, se morda poročilo s tem ni toliko ukvarjalo. Kako vidite ti, vi to? Potem ste omenili nove izzive, ki so povezani z digitalizacijo in pa z kibernetskimi napadi. Omenili ste tudi dezinformacije uh, in pa uh, omenili ste tudi na to, da je pritisk na ponudnike velik in da moramo sodelovati. Moje vprašanje je sledeče. Kako je velik pritisk na nacionalne organe, da naj učinkovito sodelujejo? Kajti seveda moramo sodelovati za ponudniki storitev. Ampak, za, ampak če uh, uh, organi, uh, nacionalni organi niso v redu Eh, potem lahko to vodi k privatizaciji tega področja in to ni v redu. Eh, poleg tega morajo države članice še marsikaj postoriti. In potem bi rada spregovorila še eh, o nečem, kar je zgolj posredno povezano za vami, naprimer notranja varnost. Tukaj države članice pogosto rečejo, tukaj gre za nacionalno varnost, tukaj Evropska unija nima nobenih pristojnosti ampak nacionalna varnost in pa evropska varnost sta pravzaprav tesno povezani, težko jo je ločiti, kajti nacionalna varnost je v predstavnosti Evropske unije, kajti številni izzivi so čezmejni. In v tej povezavi je seveda pomembno, da eh, postopoma harmoniziramo naše pravne sisteme. Pogosto pa traja zelo dolgo, preden države članice izvajajo zakone, isto velja tudi za eh, postopkovne pravice in tako naprej. Zanima me tole, torej neizvajanje postopkovnih eh, pravic. Torej, če države članice tega ne izvajajo, potem to oslebi zaupanje eh, državljanov. Kaj menite vi o tem iz varnostnega vidika? V zadnjem času smo eh, slišali, da se je uvoz drog izredno povečal, zlasti to velja za kokain. Kokaina je namreč zelo veliko na evropskem trgu in rečena je tudi, da so poti v Evropsko unijo odprte in številne. Zanima me, eh, do kakšne mere eh, je, so naše, je naša agencija za um, um, mej, mejno varnost pravzaprav usposobljena, da se ti proti temu bori. Gospa Infeld, hvala lepa. Uh, uh, um, eh, torej, eh, dajali ste, da eh, ste še vedno tu, primerjali ste se z rock bandi, no tudi mi imamo nogometnega igralca, ki bo očitno večno igral in igral. Um, to je pravzaprav v redu. Imela bi nekaj konkretnih vprašanj. Včasih imam občutek, da so te izmenjave nekakšna rutinska vaja, kjer mi pravzaprav ponavljamo iste izjave od prejšnjič in da postavljamo iste vprašanja od prejšnjič. In eh, nimam občutka, da bi um, dosegli preboj pri poglavitnih vprašanjih. In še vedno imam občutek, da čeprav so bili sprejeti številni ukrepi za to, da bi ukrepili varnost, Eh, na represivni strani, da je treba okrepiti eh, tudi uh, varovalke uh, za naše državljanje, da je treba pravzaprav zaščititi naše državljanje. In tukaj nismo storili dovolj. Ne vem, koliko krat uh, smo se o tem pogovarjali v zadnjih letih in komisija vedno znova kaj pove, ampak pravzaprav se zadeve ne izboljšajo. Komisija in svet imata trend, da sprejemata zakonodajo, vedoč, da eh, to iz pravnega vidika ni eh, najboljše in da eh, to ima vpliv na vladavino prava in pa se vendarle nič ne spremeni. Torej, PNR je moja najljubša tema v zadnjih 15 letih. Prejeli smo mnenje sodišča o sporazumu za Kanado in seveda vemo, da to velja enak, do enake mere tudi za sporazum za ZDA, pa ni bilo napredka na strani Evropske komisije, da bi se ponovno začeli pogajati v zvezi s sporazumom za ZDA. Komisija vedno pravi, da ov, poskuša ovrednotiti um, izvajanje obstoječega sporazuma, ampak obstoječi sporazum predstavlja kršitev prava Evropske unije. Zadeva je preprosta, to je nezakonito. Torej, Evropska komisija bi ga morala umakniti. Kajti, če eh, bi eh, ljudje kršili eh, pravo, potem bi bili kaznovani. Tukaj gre za kršitev prava Evropske unije. Torej, kje je kazen? Kazni ni. Evropska komisija nadaljuje tako kot vedno in tega res ne morem razumeti. Poleg tega smo. Eh, spraševali tudi po sporazumu z Avstralijo, s Kanado in eh, prosili smo za dokaze za eh, nujnost in sorazmernost PNR in odgovor je bil sledeč. Komisija bo. Aha, vidim, da je nekdo od ozadaj prevzel predsedovanje, no pa ne glede na to bom zaključila če eh, kdo uporabi mikrofon, mikrofon eh, potem od njega prosim, da je spoštljiv. Kaj ti, gospa Intfeld ima sedaj besedo? Gospa Intfeld, izvolite. Torej, vse, kar slišimo od komisije, pa je tole. Eh, e-, e-, e-, primeri o tem, kako je zadeva učinkovita. Eh, Naslednje leto boste morali predložiti poročilo o eh, direktivi o PNR. Kako boste dokazali, ne samo trdili, kako boste dokazali nujnost in proporcionalnost uh, uh, masivnega shranjevanja in uporabe podatkov PNR? Nisem videla nobenega dokaza v zadnjih 16 letih in dokaza še vedno ni. Ali bomo končno prejeli te dokaze? Go. Thank you, chair, and also thanks. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in hvala lepa komisarju Kingu za predstavitev. Ja, nikoli ne reči nikoli in zahvaljujemo se vam za kar ste že storili in to lahko še ponovimo po potrebi. Najprej boj proti terorizmu in po organiziranemu kriminalu. Vsekakor se s tem strinjamo, ne bi smeli eh, biti naivni, kar zadeva vpliv od znotraj, pa tudi od zunaj. Naši ukrepi morajo biti v skladu z eh, načelom pravne države. Poudarili ste, da moramo zaščititi javni prostor in sicer z izvajanjem kazenskega zakonika, z zagotovitvijo večje preglednosti, seveda pa moramo zaščititi tudi svobodo govora. In zanima me, kako komisar King gleda na podporne ukrepe eh, za preiskovalne novinarje. Ali smo dovolj ambiciozni v teh načrtih ali pa bi lahko storili več? da bi zaščitili in, uh, te novinarje in da bi jim dali večjo moč, kajti potrebujemo jih bolj kot dajkoli prej. In sedaj še k kibernetski varnosti. Seveda imamo nacionalne strategije za to področje, vendar pa je potrebno zagotoviti tudi zasebnost. In eh, poudarila bi to, kar je povedala že gospa Intveld. Uh, imamo kar nekaj primerov. Sodišče je bilo zelo jasno glede eh, hrambe podatkov. Zanima me pa, kaj počne Evropska komisija za to, da bi zagotovila, da bi bila vsaka trenutna zakonodaja, da bi bil vsak predlog Evropske unije, pa da bi bili tudi vsi nacionalni zakoni v skladu eh, z sodbami Evropskega sodišča eh, za področja hrambe podatkov tolmačenje veliko, tudi kar zadeva omejitve pri shranjevanju podatkov, kaj komisija počne za to, da bi zagotovila dostop eh, do pravosodnih storitev za posamezne eh, državljane. na katere vplivajo ukrepi proti terorizmu in še uh, džihadistični borci. Res je, da ta grožnja ni izginila, glede na zadnji razvoj še prav posebej ne. In poteka razprava o tujih borcih in o njihovem vračanju. Evropska komisija pravi, da je to v nacionalni pristojnosti, kljub temu pa me zanima, ali komisija meni, da bi Evropska unija morala imeti vlogo koordinatorja, če želimo učinkovito politiko. In potem eh, še eh, resolucija Združenih narodov, ki zavesuje vse države pogodbenice, da prevzamejo svoj del odgovornosti in poskrbijo za kazanski pregon eh, lastnih državljanov v primeru, da so ti bili del teroristične celice. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Fest. Mislim, da je prekoračitev časa govora gospe Intvelt že izraz nespoštovanja uh, do drugih poslancev, pa tudi vaš odziv je bil izraz nespoštovanja gospod Aguilar. Sedaj pa k vam gospod uh, King. Uh, varnost je bila ena izmed prednostnih nalog Žan-Kluda Junkarja, ampak če si ogledamo novice. Eh, iz leta 2019 na novice Evropskega parlamenta. Potem lahko preberemo, da je, smo bili leta 2014 priča dvema napadoma in leta 2019 je tudi prišlo do versko utemeljenih napadov. Eh, poznamo tudi vse številke, število mrtvih in tako naprej. Vsak mesec 10 do 15 tisoč nezakonitih priseljencev pride v Nemčijo brez dokumentov in ne da bi lahko preverili njihovo identiteto. In če svoje identitete ne moremo eh, preveriti, eh, potem so to vsi potencijalni teroristi in eden izmed morilcev v Bataklanu je tja pripotoval preko Nemčije in to je jazen dokaz za to. Torej, kaj boste storili? glede politike odprtih, nenadzorovanih meja, za katere se zauzema gospa Merklova. E, pravzaprav s tem odpiramo vrata terorizmu in čas bi bilo, da ta vrata zapremo. E, v svojem poročilu o varnosti ste zapisovali tudi, da se je potrebno boriti proti radikalizaciji. Radikalizacija ni padla z neba. E, radikalizacija zahteva mošte, mošeje, zahteva internetne letake in pa knjige. Predvsem pa je eh, potreben denar in vemo, odkud prihaja ta denar. Francosko-nemška televizija Arte je pripravila dobro reportažo na to temo. Eh, Katar eh, je na prvem eh, mestu, ko gre za financiranje teh dejavnosti, na drugem mestu pa Saudska Arabija. O tem niste nič zapisali v vašem poročilu. Gre bolj za meglene izjave, kot so kibernetske grožnje, pametnejši sistem in boj proti kampanjam eh, napačnega eh, obveščanja. Nič pa niste napisali eh, o dejanskem boju proti radikalizaciji. Kdaj boste končno, se boste končno osredotočili eh, na muslimanske denarne atašeje, ki pravzaprav zagotavljajo izvajanje teh terorističnih dejavnosti in kdaj boste sprejeli ukrepe, da bi preprečili to vrstno financiranje v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Fest. Uh lahko rečem le, da je predsedujoči tisti, ki predseduje razpravi. Ne pa poslanci. In ob vsem spoštovanju vam moram povedati, da imam tukaj seznam govorcev vseh tistih, ki želijo spregovoriti in da vem, da je predviden čas za eh, to razpravo do 17.30 eh, in vidim, da imamo dovolj manevrskega prostora. Tudi vi ste presegli svoj čas. Torej poskušam eh, biti razumevajoč. Nimate besede, zato prosim, da na to ne pozabite. Včasih je ključnega pomena, da se držimo časa za govor zelo strogo, ker imamo zelo malo časa. Včasih pa se zgodi, da lahko poslanci presežejo čas za govor, pa to nima nekih hudih posledic za celotno razpravo. In kot sem dejal, imamo čas za razpravo do 17.30 in besedo dobi gospa Kanko. Hvala lepa. Upam, da imam še dve minuti po vsej tej dolgi razpravi. Hvala lepa za vašo predstavitev, komisar King. Sodelovanje med državami članicami pri učinkoviti izmenjavi podatkov je ključnega pomena za boj proti terorizmu in za vzpostavitev varnostne unije. Eh, Sprijem zakonodaje PNR. Eh, je eh, bila ključnega pomena za vzpostavitev varnostne unije. Nekdani eh, ministr Belgije za notranje zadeve je bil glavni pobudnik te eh, zakonodaje. Veliko več pa bo potrebno storiti, če želimo zagotoviti izvajanje povsod po Evropski uniji, ne le v Belgiji in pa tudi učinkovito izvajanje. Kot vemo, je izvajanje velik problem v Evropski uniji mogoče to ni najbolj seksi tema, je pa zato zelo pomembna. Torej, kaj se lahko naučimo iz izvajanja uh, sistema o izmenjavi podatkov o potnikih in kaj, katere ukrepe lahko sprejmemo za prihodnost, kako lahko zagotovimo, da bo izvajanje zakona enako pomembno kot pa sprejetje zakonodaje. Hvala lepa. Gospod Deli, hvala lepa. Jaz mislim, da eh, zelo dobro predsedujete eh, sejem in eh, mislim, da so bile pripombe povsem neumestne. Eh, gospod eh, King, omenili eh, ste džihadistične borce, teroriste in tako naprej. Velika škoda je, da številne države članice niso o tem razmišljali, ko so postale, poslale džihadiste v Sirijo, ko so se upletle v nezakonito vojno v Iraku. Ja, to ima posledice. Bombardiranje domov, to povzroči nastanek terorizma. In eh, če bi se manj umešavali v druge države, bi to veliko več doprineslo k varnosti Evropi, kot pa omejevanje državljanskih svoboščin in pravic. Rada bi se osredotočila na dve točki. Kako lahko zaupamo Evropski komisiji, da bo zagotovila varnost, če pa nekateri kandidati za komisarje Eh, sami niso spoštovali zakonodaje eh, z eh, področja obdelave podatkov. Recimo Joseph Borel je na Twitterju objavil osebne zaupne informacije, kar zadeva informacije glede zapornega naloga nekdanjega, za nekdanjega katalonskega premijeja v Londonu to je zares eh, kršitev evropske zakonodaje in uh, osebni podatki ne morejo biti objavljeni v javnih medijih. Zakaj tega ne jemljete resno? Uh, zaradi tega, ker so žrtve le katalonci in štejejo ali uh, v Španiji vlada brez vladje, kajti odgovor komisije, da je to španska zadeva, ni ustrezen. To je evropska podatkovna baza. Posameznik ne bi smel imeti dostopa do vsebine te podatkovne zbirke, ne pa da je še prekršil zakonodajo in to informacijo objavil. To se mi zdi zelo resen prekršek in zanima me, kaj počne Evropska komisija, da bi zagotovila nadzor nad dostopom do lastne podatkovne zbirke. In potem še eh, podjetje gospoda Bretonsa, eh, gre za šengenski informacijski sistem. Gospod komisar, sami ste dejali, da ne morete zagotoviti ali uh, angliška podjetja delijo uh, podatke v šengenskem informacijskem sistemu za ZDA ali ne. Mislim, da bi nam morali dati takšno zagotovila. Najlepša hvala. Sedaj pa predlagam gospod komisar King. da nadaljujemo še z drugimi poslanci in potem odgovorite na vsa vprašanja. Merci, monsieur le président, merci, euh, monsieur le. Gospa Brikmunk, hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar King, ko smo se sestali konec julija, smo se že pogovarjali o vračanju otrok iz Sirije in Iraka. Situacija se je sedaj spremenila. Tudi sami ste dejali, da. Uh, je velika varnostna grožnja, če ti otroci odraščajo na vojnem območju. Kakšno pa je stališče Evropske komisije? V lanskem letu smo imeli v odboru Libe eh, direktorja OKAMA, eh, gospoda Vanderhelta, to je organ, ki je pristojen za varnost v Belgiji in govoril je o potrebi po evropski koordinaciji nacionalne vlade opozarjajo na pomankanje koordinacije strani Evropske unije. Torej, zdi se mi, da gre za politični ping-pong. Eh, Evropska komisija namreč odgovarja, da gre za pristojnost eh, držav članic. Eh, torej, zanima me, kaj se dogaja z to koordinacijo. Ali ste se o tem pogovarjali z svetom e, in e, z Josefom Borelom in prihodnim, prihodno, prihodnim e, predsednikom sveta Charles Michelom? Ta je sam dejal, da je Evropska unija odsotna v uh, razpravi uh, o tem, kaj se dogaja v Siriji. Tukaj ne gre zgolj za varnost otrok, ampak tudi za varnost odraslih. Zanima me kakšno je vaše stališče, kajti ne moremo vzpostaviti ad hoc sodišča, eh, vendar pa mislim, da moramo bolje nadzorovati eh, te osebe eh, in jih privesti pred naša sodišča. Mislim, da bi bilo to varnejša možnost, kot pa da jih pustimo tam, kjer so. Gospod Ranžel. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar King seveda bi rad eh, pohvalil vašo zavezanost preglednosti eh, in eh, pa sodelovanje z Evropskim parlamentom. V odboru Libe sem od julija naprej in to mi je že jasno. Kot poročevalec za vizumski informacijski sistem vam lahko zagotovim, da delamo z polno paro. Do naslednjega tedna bo za nami skoraj da 15 ur pogajen od prvega trialoga, ki je potekal 22. oktobra. Kot poročevalec in eh, odgovoren za ta pogajanja eh, v imenu parlamenta vam lahko zagotovim, da razmeroma hitro napredujemo. Vendar pa dovolite, da izpostavim da imamo pred seboj predlog, o katerem se pogajamo. Vendar pa mislim, da ni dobro, če prejemamo predloge komisije, ki spreminjajo druge predloge komisije, o katerih se trenutno pogajamo in ki predstavljajo besedilo, ki je bilo pred nedavnim sprejeto. To nam zagotovo ne pomaga. In na določen način bo to tudi negativno vplivalo na pogajanja, tako vsaj mislim. Ponovno pravim, da to ni dobro sprejemanje zakonodaje. To tudi ne služi demokraciji. Ta parlament. Uh, počne vse, kar je v njegovi moči, ampak problem zagotovo ne tiči v Evropskem parlamentu. Prosim torej komisijo, da ne spreminja predlogov, ki jih je predstavila in eh, ki so razmeroma nedavni. Potem pa še končna upomba z, v zvezi z dvema eh, temama in sicer napačne informacije, lažne novice. Delo, ki ste ga upravili na tem področju, je bilo zelo dobro upravljeno, ampak kot je dejal parlament pred nedavnim, moramo storiti več. Zaskrbljujoče pa je tudi da je direktiva eh, o boju proti eh, spolnim zlorabam otrok eh, zaenkrat ostala v predalu. Velika večina držav članic je ni izvedla oziroma prenesla svojo zakonodajo, vključno z mojo domovino Portugalsko. Torej, kakšna je trenutna situacija in kako na to gledate? Najlepša hvala. Hvala. In gospod Brajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar, za vaše poročilo. Nobeno presenečenje ne bo, da se ne strinjava glede sistema nadzora, ki ga zagovarja Evropska komisija. Po mojem mnenju predlog Evropske komisije predstavlja eh, nezakonito množično nadziranje, ki je v nasprotju z odločitvami Evropskega sodišča. In mislim, da potrebujemo moratori eh, na področju tega množičnega nadzora, vendar pa naj se osredotočim na tri ključne teme. Najprej ste pozvali Evropski parlament, da dosežemo sporazum o koordinaciji eh, v boju proti migracijam, ja, to stališče lahko sprejmemo že jutri, če nas, če nas boste podprli. Potem kibernetska varnost. Eh, govorili ste o varnosti 5G in zanima me tudi vaše mnenje o šifriranju in o dešifriranju še prav posebej glede na, naj bi bila, glede na to, da naj bi bila vpletena kitajska podjetja, eh, je varnost eh, ogrožena, eh, poleg tega pa naj podatki, se naj bi podatki pretakali preko tretjih držav, preko ZDA. Torej je zelo pomembno, da komunikacijo šifriramo. Ne smemo pozabiti, da lahko gre tukaj tudi za komunikacijo obveščevalnih agencij. In še ena točka, ki je nisem našel v vašem poročilu, oziroma je slišal v vašem govoru, gre za, javni, za pogled javnosti na varnost. Številni državljani imajo najbrž občutek, da so njihova življenja vedno bolj ogrožena, da je kriminala vedno več, ampak statistike pravzaprav kažejo, da je resnica povsem drugačna. Torej, kaj lahko storimo, da bi okrepili ozaveščenost o varnosti. Še prav posebej eh, glede na to, da ta strah izkoriščajo predvsem desničarski populisti. To lahko ogrozi demokracijo, če imajo ljudje občutek, da ne moremo zagotoviti varnosti. Pričemer je Evropska unija eno izmed najbolj varnih mest na svetu. Tako sedaj, komisar King, pa predlagam, da v 15 minutah odgovorite na, odgo eh, odgovorite na vprašanje, ki so vam bila zastavljena. Tako da bomo lahko potem nadaljevali še z zadnjo točko o e-dokazih. Beseda je vaša. Najlepša hvala in še enkrat hvala lepa tudi vsem tistim, ki se ukvarjate z to temo. Pozdravljam izmenjavo mnen z tem parlamentom. Mislim, da je ta izmenjava mnen ključnega pomena, če želimo zagotoviti medsebojno razumevanje in pa pozitivno ozaveščanje javnosti. Z našim delom povsem se strinjam z zadnjo eh, točko. Uh, gospoda Bradela, mogoče se ne bom strinjal z vsem ostalim, ampak mislim, da smo skupaj odgovorni za to, kako se odzivamo na te teme. Potrebno je poskrbeti za ozaveščanje javnosti, pri tem pa ne eh, vzbujati strahu ali pa krepiti populizma. Z veseljem bi vam odgovoril eh, v dveh stavkih, ampak nažalost nimam tako preprostega odgovora vendar pa mislim, da moramo vsi skupaj storiti več na tem področju in pozdravljam to vrstne razprave. Na ta način bomo zagotovo poskrbeli za boljše ozaveščanje javnosti. Sedaj pa k različnim točkam, ki so se pojavile v razpravi. Na hitro. Če ne bom odgovoril na vaše vprašanje, mi prosim to povejte in poskušal bom najti odgovor. izzivi, ki eh, še zmeraj ostajajo, eh, predvsem izziv, ki ga predstavljajo džihadistični borci. Mislim, da moramo priznati, da tveganje ni izginilo. Po smrti al-Bagdadija so številne države, med njimi tudi Francija, Eh, ponovno eh, pregledale eh, varnostno situacijo in ocenile tveganje, kaj ti menijo, da se je tveganje sedaj povečalo. Združeno kraljestvo pa je recimo znižalo stopnjo tveganja. Torej, razvoj ne poteka le v eni smeri in to je tudi del javne razprave. Bojim se, da imamo težave z samo radikalizacijo. In tukaj ne gre le za islamski džihadizem, ampak tudi za skrajno desničarsko ideologijo in za druge oblike ekstremizma. Najti moramo tudi ustrezen pristop k terorističnim vsebinam na spletu. Težave imamo eh, z radikalizacijo v zaporih in o tem se bo potrebno pogovarjati. Ne želim delati panike ampak 1100 eh, eh, zapornikov imamo trenutno, ki so se vrnili eh, iz terorističnih območij in ki se srečujejo z obsodbami zaradi terorističnih dejanj. Ti ljudje bodo izpuščeni iz zaporov v naslednjih letih. In vsaj dvakrat toliko je tistih, ki so bili zaprti iz drugih razlogov, pa uh, so se v zaporih radikalizirali. In to jaz mislim, da je izjemno velik izziv. Kako se bomo bolje soočili z ne le tistimi, ki bodo izpuščeni iz zapora, ampak tudi z tistimi, ki so v zaporih. Kako bomo preprečili radikalizacijo in imamo velike težave z uh, tujimi terorističnimi borci. Gospod Fest je dejal, zakaj nismo nič storili od Bataklana naprej. Žal mi je, ja, kar precej smo storili. Sedaj imamo sistematični nadzor na naših zunanjih mejah. Posodobili smo šengenski informacijski sistem eh, in eh, sedaj obstaja zaveza oziroma obveza, po izmenjavi informacij v okviru tega sistema. To ste podprli tudi vi eh, in še prav posebej gre za informacije o terorističnih dejavnostih. Torej, izboljšali smo izmenjavo informacij, izboljšali smo tudi način dela Europola in pa drugih agencij pri identifikaciji eh, potencijalnih eh, teroristov. In te informacije so na voljo policistom, Eh, in uradnikom na mejah. Eh, ne pravim, eh, da ne, da ne rabimo več biti pozorni, ampak nekaj ukrepov smo vendarle sprejeli v preteklih letih. Sedaj pa k lažnim informacijam. Veliko dejavnosti poteka na tem področju in že na zadnje, ko sem bil tukaj, smo se o tem pogovarjali. Veliki ziv je, da bi se države članice na to osredotočile. Ne želimo, da bi eh, to bila tema, s katero bi se ukvarjala zgolj zasebna podjetja. Ravno nasprotno in zaradi tega, Eh, smo vzpostavili eh, varnostna območja pred eh, volitvami, vzpostavili smo sistem zgodnega opozarjanja, nekateri so ta sistem kritizirali, ker opozoril ni bilo ravno veliko, ampak šlo je za vsakodnevni sistem. Želimo storiti še več, želimo ukrepiti sodelovanje z zasebnim sektorjem vendar pa ne želimo privatizirati eh, tega dela. Ne želimo jim prepustiti odločitev. Ravno nasprotno, kar želimo storiti, je okrepiti njihovo interakcijo z eh, neodvisnimi nadzornimi organi. Zaradi tega skušamo sprejeti sporazume in zagotoviti neodvisen nadzor v državah članicah. Trenutno je ta nadzor v veliki meri v rokah nevladnih organizacij in pa civilne družbe. Ampak strinjam se z vami, gospa Sipl, da če ne bomo dosegli napredka, če ne bomo dosegli večjega napredka eh, in hitrejšega napredka, potem si bomo morali zastaviti vprašanje, ali potrebujemo eh, drugačen neodvisen nadzor in to bo naloga prihodne komisije. Še prav posebej, ko gre za širjenje lažnih novic. Ali uh, zadostuje, da to prepustimo neodvisnim raziskovalcem in pa civilni družbi, ki odlično upravljata svoje delo, ali pa je čas, da to prevzamejo javni organi? To vprašanje ste povsem upravičeno zastavili. O drogah ne govorimo ravno pogosto, pri teh sejah pa bi morali govoriti o njih, kajti predstavljajo velik eh, varnostni izziv. Veste, kaj počnemo na tem področju. Želimo zagotoviti koordinacijo uh, v uh, evropskem političnem ciklu in Europol je pred nedavnim napovedal uspešne dneve skupnega delovanja uh, v boju proti uh, tihotapcem z drogami. Prišlo je do rekordnega zasega sintetičnih drog. Uh, eh, nažalost se je izkazalo tudi, da se tihotapi. Se v Evropi eh, tihotapi več sintetičnih eh, drog, 411 eh, je bilo aretacij povezanih z tihotapljenjem in pa prodajo drog v Evropi. Eh, Torej, to je ena izmed naših ključnih prednostnih nalog. Izmenjava podatkov o potnikih. Pozdravljam razpravo, ki poteka na to temo. Mislim, da ne bom eh, zadovoljivo odgovoril na vsa vaša vprašanja, ampak... Eh, Vsekakor eh, bom nadaljeval s tem dialogom in bom eh, pozval tudi eh, svoje naslednike, da nadaljujejo z tem dialogom. Sodelujemo z vsemi, moramo zaključiti z skupno oceno, vemo, da eh, postopek v zvezi z skupno oceno ni povsem v skladu z tem, kar želite, ampak eh, izvajamo eh, to, o čemer smo se dogovorili, v skladu z zastavljenimi roki, vi pa boste zagotovili učinkovitost teh ocen. Nadaljevali pa bomo tudi z razpravo z vami o izmenjavi podatkov o potnikih. To se nanaša tudi na točko gospoda Brajerja v zvezi z množičnim nadzorovanjem. Naj povem nekaj v lastnem imenu, ne mogoče v imenu celotne komisije. Ne želim množičnega nadzora. In mislim, da množičnega nadzora ni. Mislim, da nisem predstavil nobenega predloga, ki bi predstavljal množični nadzor evropskih državljanov. Mislim, da tudi izmenjava podatkov o potnikih to ni. Mogoče eh, se ne strinjava glede pristopa k tej zakonodaji, ampak eh, ta zakonodaja ni bila sprejeta zato, da bi zbirali podatke. Gre tudi za vprašanje, kako se uporabljajo ti podatki. In podatke o tem, koliko izmed teh podatkov se dejansko zahteva, uh, kažejo, eh, da se velika večina teh podatkov sploh eh, ne uporablja. Velika večina potnikov ni predmet nobene preiskave, nobenega pozivanja eh, k tovrstnim preiskavam. 99,6 odstotkov podatkov o potnikih nikoli ni predmet nadaljnega pregleda samo nič cela nič štiri odstotka je eh, predmet eh, nadaljne preiskave in velika večina primerov se nanaša na napačno ime. Torej, odstotek primerov, kjer uh, se preiskava nadaljuje, je zelo majhen, vendar pa lahko to obrodi tudi konkretne sadove. Pred nedavnim smo prejeli poročilo Belgije o rezultatih, ki so jih prejeli pri obdelavi uh, podatkov belgijske enote, ki zbira podatke o potnikih med januarjem in avgustom Preprečili so sedem eh, ugrabitev strani staršev, 13 eh, eh, oseb so pregledali zaradi drog, 345 jih je bilo primerov vse skupaj, 94 je bilo sumov terorizma in lahko vam pošljem te podatke takoj po tej razpravi. Ampak prepričan sem, da bomo s to razpravo morali nadaljevati to je tudi eden izmed izzivov, s katerim se srečujemo. Kajti eh, zagotoviti moramo ne le vam, ampak eh, tudi širši javnosti, da tega ne počnemo zgolj, eh, ker bi to bil naš hobi, ampak zato, ker verjamemo, da eh, počnemo nekaj, kar je potrebno, povsem zakonito in prispeva k varnosti. Sedaj pa k hrambi podatkov in prepričan sem, da se bo ta razprava tudi nadaljevala. Verjamem, in to sem že prej povedal, mogoče se vi z mano ne strinjate, da je dostop podatkov, pa tudi hramba podatkov, da je to pomemben del Eh, uveljavljene zakonodaje in da to prispeva tudi k varnosti naših državljanov. Če pa želimo to doseči, potem moramo popolnoma spoštovati tudi eh, temeljne človekove pravice in to je naša zaveza, ki se izraža tudi v sodbah Evropskega sodišča. Čakamo na rezultate eh, postopkov, sodnih postopkov, ki še potekajo usporedno pripravljamo načrte eh, za prihodnost. Eh, vsi se ne strinjamo, kako nadaljevati v prihodnosti, zato pripravljamo različne pristope in to počnemo povsem pregledno in v sodelovanju z vami. Potem tveganje oziroma izziv tujih bojevnikov. O tem je govorila gospa Štirk in pa gospa Brikmont kaj torej narediti v primeru ljudi, ki so v regiji in se nekateri želijo vrniti. Nekateri so zaprosili za vrnitev v domačo državo. Verjetno razumete, da je pravna situacija takšna, da so za to pristojne države članice in to pravico ljubosumno varujejo. Smo pa začeli razpravo o, o obsegu, o razsežnosti problema in eh, prizadevamo si za večjo stopnjo usklajevanja na tem področju. Ne vem, če je kdo o tem spregovoril neposredno z Šarlom Mišelom, smo pa o tem razpravljali v formatu držav članic G16. Eh, razpravljali smo tako o odraslih, kakor tudi o otrocih komisija objavila več informacij o, o obsegu tega problema. Jaz sem v javnost poslal nekaj številk o tem, o številu odraslih, ki so še v regiji. Približno, jih je, eh, približno 600 jih je pridržanih. Um, Večji izziv pa je to, da so nekateri odrasli pridržani v turških zaporih. Um, Turčija je napovedala, da se bo o tej skupini ljudi mm, posvetovala z državami članicami. Eh, je pa tukaj problematično tudi večje število otrok. Vprašanje, kaj narediti uh, s temi otroki, je bistveno vprašanje. Približno 1400 jih je v eh, coni. Mm, približno polovica jih je pridržanih, eh, polovica jih je nameščenih drugje, nekateri izmed teh otrok so izgubili enega ali pa oba starša in Zato se moramo posvetiti temu vprašanju otrok. Eh, vračanje teh otrok predstavlja velik izziv. Eh, to smo gotovili tudi na mm, podlagi dosedanjih izkušenj nekaterih držav članic. Številni izmed teh otrok so siro, sirote, večina jih je mlajših od šest let, so žrtve okoliščin, različnih sil. Eh, to predstavlja velik humanitarni izziv, srednjeročno in dolgoročno gledano pa je to tudi velik varnostni izziv. Še naprej bomo mm, pritiskali na države članice, da se posvetijo temu vprašanju. Potem še zloraba otrok, številke, ki lahko kaj povejo o učinkovitosti implementacije. Gospod Trojte se je govoril o tem, da Eh, imamo 40 prenosov 23 držav članic. To seveda ne pomeni, da države članice ne počno ničesar. To pomeni, da si moramo skupaj z državami članicami prizadevati za učinkovito izvajanje. Eh, in eh, z državami članicami redno razpravljamo o tem. Sedaj pa vprašanja gospod Deli. Izpost predstavili ste različne vidike uporabe šengenskega informacijskega sistema SIS. Tukaj želim povdariti, da zelo resno jemljamo vprašanje učinkovitega izvajanja in učinkovite uporabe naših inštrumentov. Sistem SIS ima jasen namen to je sistem za zaupno izmenjavo informacij med organi kazanskega pregona. Še naprej bomo sodelovali z državami članicami. Eh, one so odgovorne za učinkovito uporabo tega sistema. Pravila so spet jasna. Morda se s pravili ne strinjate, ampak pravila so jasna. Države članice so tiste, ki odločajo o pristojnih organih in o tem, kdo ima dostop do informacij in kdo ne. Zato moramo vprašanja o uporabi SIS-a nasloviti na države članice. Mi kot komisija bomo še naprej imeli sistem ševal, sistem evalvacij v okviru Schengna. Gre za to, da spostavimo dialog z državami, za vsako posamično državo članico o tem, kako uporabljajo SIS. Mi bomo še naprej pripravljali poročila o tem in ta poročila vam bodo seveda eh, na voljo, ampak so zaupna. Ne moremo o njih razpravljati v odprti razpravi, smo pa vam pripravljeni dati ta poročila na voljo, zato da jih preberete. v prejšnji sestavi parlamenta smo se redno sestavljali z skupino, ki je redno preučevala, kakšno je stanje izvajanja eh, šengenska informacijskega sistema. Če ste pripravljeni nadaljevati z tem delom, je seveda naš sekretarjat in pa komisija pripravljena na sodelovanje z vami. Tukaj ste stavili nekaj zelo specifičnih vprašanj, eno izmed teh se je nanašalo na neko specifično zasebno podjetje. Tukaj bi rekel samo to, da pravila ne pripovedujejo, da bi uporabljali zasebna podjetja, ko gre za storitve in pa vzdrževanje IKT sistemov. To nima nič. Za, to nima nič opraviti z dostopom do informacij in pa še preostala vprašanja. Mislim, da moramo doseči napredek, ko gre za teroristične vsebine na spletu. Eh, tukaj bi bil potreben napredek, trenutno v zvezi s tem potekajo pogajanja, trialogi. Jaz v teh trialogih ne bom ustrajal pri vsaki vrstici izvornega predloga komisije in upam, da bo tako tudi pri drugih dveh Eh, institucijah, da tudi svet in parlament ne bosta ustrajala pri vsakem svojem stališču in da bo potem dosežen napredek. Kajti ne na zadnje je to duh, v, katerih, v katerem morajo potekati trialogi. Kar se tiče kodiranja, šifriranja. Uh, jaz sem uh, zagovornik uh, kod, um, kodiranja sam si želim, da bi tudi recimo moj bančni račun bil eh, šifriran. Gre pa za vprašanje, kako ravnati v primeru nedovoljenega dostopa do naših informacij in kako hkrati obdržati neko ureditev, ki bo omogočala dostop do informacij za potrebe sodnih postopkov, recimo. To je izziv, to je tehnološki izziv, ki je odvisen od tehnologije, ki jo uporabljamo. No, se pa strinjam s tem, da moramo nadaljevati s to razpravo. Zagotoviti moramo, da tretje države ne bodo dobile neodobrenega dostopa do naših informacij, hkrati pa ne smemo omejevati možnosti upravičene zahteve po dostopu do informacij v okviru sodnih postopkov. Hvala lepa. Uh, upam, da sem pravočasno končal za svojimi odgovori. Uh, ja, uh, pravočasno smo končali. Čaka nas še ena pomembna točka na dnevnem redu. Gre za točko o e-dokazih, ki je tudi povezana z uh, sodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah. ne glede na sestavo naslednje komisije, ne glede na to, da ne bo specifičnega dosija za varnostna vprašanja. So to točke, o katerih bo potrebna temeljita razprava. To se tiče dela odbora Libe. Vi ste govorili o izzivu, torej o omogočanju dostopa do informacij v okviru sodnih postopkov in na drugi strani zagotavljanja zasebnosti, zaupnosti informacij, sploh v luči tehnološke revolucije, bo to prav gotovo ostal naš izziv. In upam, da bo. da bo evropski so zakonodajalec tukaj poskrbel za ustrezno pravno osnovo in eden izmed teh so zakonodajalcev seveda tudi parlament. Gospod eh, komisar, eh, torej tokrat se res poslavljamo od vas, ampak kdo ve, morda se boste še vrnili k nam. Tako, brez nadaljnega nadaljujemo z eh, naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. To je zelo pomembna točka. Zavedati se moramo konteksta. Najprej smo dobili predlog za uredbo in direktivo o zbiranju, zavarovanju elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. Potem pa imamo še uh, drugi predlog za direktivo o harmoniziranih pravilih o imenovanju. pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih eh, postopkih. Gre torej predvsem za zbiranje elektronskih podatkov gre za orodje za zbiranje dokazov v primeru suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. In to ni eh, pravzaprav policijsko orodje. No, istočasno pa za direktivo uh, vključujemo zastopnike tistih podjetij, ki nudijo storitve v Evropski uniji, pa imajo sedež druge. Decembra 2018 smo sprejeli predhodni dogovor o tem, ampak osem ministrov je poslalo pismo, v katerem so izrazili zadržke v zvezi s tem. V parlamentu se je začel uh, širok um, postopek javnega posvetovanja z. Uh, vsemi udeleženimi stranmi, z eh, sodniki, z predstavniki Evropskega sodišča za človekove pravice, z akademiki. Organizirali smo tudi javno predstavitev. Eh, v odboru Libe so bili med decembrom 2018 in aprilom 2019 predstavljeni številni delovni dokumenti v zvezi s tem. Uh, veliko je odprtih eh, pravnih vprašanj, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, kategorij podatkov, tudi za temeljne svoboščine, ko gre za načelo sorazmernosti, ko gre za pravna sredstva, za zakonodajo tretjih držav in tako naprej. No, ampak, kakor veste, je komisija predlagala novo tolmačenje člena 82 o pogodbe o delovanju Evropske unije. To je pravzaprav pravna osnova, ki pa ni strogo kazensko pravo. Ne gre za sodno sodelovanje, ki smo ga imeli v mislih. Torej gre za neposredne stike med eh, eh, ponudniki storitev in pa kazenskimi organi v dveh različnih državah članicah. Ne da bi ob tem, eh, o tem bile obveščene obveščeni pristojni organi in pristojne države članice. No, s tem je prišlo do dvomov, ali gre tukaj za ekstrateritorijalno izvajanje prava, ki se nanaša spet tudi na ponudnike storitev, na tretje države. Zato o tem tako dolgo razpravljamo. Sedaj bomo razpravljali uh, o dveh točkah na dnevnem redu. Točk to sta točki 5 in 6. Najprej Evropski nalog za predložitev in Evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah in pa točka 6 harmonizirana pravila o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih. Najprej bomo slišali porčevalko gospo Sipel, potem pa bomo imeli razpravo, začeli bomo seveda pri koordinatorjih. Gospa Sipel, izvolite. Hvala lepa in upam, da bodo tudi poročevalci v senci imeli kaj zapovedati v tej razpravi. Najprej izjava. Vračamo se, vračam se k seji odbora Libe. Prejšnji teden, takrat smo razpravljali o mednarodnih dogovorih, o e-dokazih in opozarjali smo na tem, kako je to povezano z tem predlogom. Razočarana sem bila nad tem, da se komisija pogaja z ZDA. No, eh, dobro je, da komisija ne bo ničesar zaključila, dokler ne bomo mi sprejeli zakonodaje o e-dokazih, no, ampak medtem se oni pogajajo z ZDA na osnovi njihovega predloga. In vemo, da noben predlog komisije na koncu postopkov ni enak, kot je bil eh, v izvorni obliki. Torej, bojim se, da skuša komisija tukaj vplivati na pristojnosti parlamenta in sveta in to se ne bi smelo dogajati. No, ampak eh, kot ste že omenili, skupaj z eh, poročevalci v senci smo skrbno preučili ta predlog. Ko gre za komisijo, gre tukaj za popolnoma nov pristop. Po letu in pol, eh, zatem, ko je komisija sprejela svoje poročilo, je odbor Libe in pa poročevalci v Senci uložil, je odbor Libe skupaj s poročevalci v Senci eh, organiziral številna posvetovanja, razprave in eh, dobili smo tudi sedem delovnih dokumentov, na osnovi katerih sem sedaj pripravila svoj predlog. Kaj torej predlagam? V osnutku poročila predlagam, da zavrnemo predlog za direktivo in da pomembne dele vključimo v uredbo. In predlagam, da spremenimo uredbo z 267 predlogi sprememb. Zakaj zavračam predlog direktive? Enostavno eh, z vidika pravne in praktične eh, izvedljivosti. Tukaj gre za 53. in pa 62. člen pogodbe, ki govori o prepoznavanju diplom in pa drugih dokumentov o kvalifikacijah eh, in eh, v skladu z našimi določbami bi to vrstna direktiva v zvezi s tem zavezovala vse države članice. No, uredba bi pa zavezovala samo tiste države članice, ki sodelujejo v pravnih uh, inštrumentih iz četrtega poglavja pogodbe. To bi pomenilo neskladnost. Uredba bi zavezovala samo uh, tiste države članice, ki sodelujejo pri tem, uh, direktiva pa bi zavezovala vse države članice, tudi uh, Združeno kraljestvo in Danska bi morali potem imenovati pravnega zastopnika, ne da bi bili del uh, direktive. No, uh, komisija želi uvesti pravne zastopnike ne samo za e-dokaze, ampak tudi za vsa druga področja vzajemnega priznavanja gre tudi za nekakšen nejasen centralni mehanizem za usklajevanje, ki ni v skladu ne za direktivo, ne za načelom vzajemnega priznavanja. Naj vas spomnim na to, da je dodana vrednost vzajemnega priznavanja to, da so uvedeni neposredni stiki med eh, pravosodnimi organi, ne pa med eh, osrednjimi organi. Eh, tako da tukaj komisija presega svoje pristojnosti in uh, pristojnosti, ki izhajajo iz uh, četrtega poglavja pogodbe. Um, direkt, direktiva, če bi direktiva za spravno osnovo imela 53 in pa 62 člen, potem to prav, ne zagotavlja pravne gotovosti. Zato predlagam, da to vključimo v uredbo. To je možno v okviru člena 82. Eh, eh, ustreznost tega člena smo pravno preverili. Eh, tretji Eh, torej ponudniki storitev iz tretjih držav, ki delujejo v Evropski uniji, bi tako morali imenovati pravnega zastopnika. Eh, ta možnost ni nova, eh, to je predvideno tudi v 16. členu splošne uredbe o varstvu podatkov. S tem bi torej dosegli isti cilj, kot bi ga naj dosegla direktiva, ampak ob, z, ob tem zagotovljeno pravno gotovostjo. Sedaj pa še postopek obveščanja. Predlog komisije bi omogočil, da naslovijo ponudnike storitev, ne da bi o tem eh, obvestili pristojne organe v državi članici, kjer ima sedež ponudnik storitev. Novo, to novo tolmačenje eh, komisije je bilo glavna točka kritik strani eh, strokovnjakov za, za varstvo podatkov, tudi eh, sodišče za človekove pravice je to obsodilo, eh, strokovnjaki na področju varstva podatkov in tako naprej. Tudi nekatere države članice so to kritizirale v pismu predsedstvu. in samo ena država članica je manjkala pri, blok, pri zagotavljanju blokade v svetu. Zakaj je to obvestilo važno? Predstavljate si, da ponudnik storitve na teritoriju moje države članice, da bi bil zavezan strani tretjih držav, da razkrije podatke o meni, ne da, ne da bi o tem bila obveščena moja država članica. Moja država članica potem ne more izpolniti svoje osnovne naloge in dožnosti, da so mi zajamčene temeljne svoboščine na njenem teritoriju. Predlog komisije torej pravno ne zdrži vode. Tudi sodnik sodišča za človekove pravice je to kritiziral. Povedal je, da je vseh 28 držav članic dolžno zaščititi eh, pravice do zasebnosti in druge temeljne svoboščine državljanov na svojem teritoriju. Predlog komisije pa bi eh, po mnenju eh, sodišča ustvaril neko pravno negotovost. Poleg tega bi morda prišlo do legitimnega pričakovanja, da bi potem ta zakonodaja veljala v vsakem uh, primeru uh, na podlagi te zakonodaje. Uh, no, um, V kazenski zakonodaji držav članic obstajajo tudi velike razlike in države članice bi morale imeti možnost zavrniti zahteve, ki izhajajo iz novega člana 11. Eh, to je zapisano tudi v zakonodaji o evropskem nalogu za preiskave eh, in pravzaprav bi morali ti dve zakonodaji uskladiti, če želimo zagotoviti doslednost. Ehm, pravica do zavrnitvi. Pravica do zavrnitve uh, pristojnega organa bi koristila tudi ponudnikom storitev. Brez takšnega obvestila uh, nadzorniki nad tokom podatkov več ne bi mogli nadzorovati, ali, ali je spoštovana zakonodaja države članice, kjer oni uh, operirajo z podatki. In potem bi bila tudi zasebna podjetja, zasebnom podjetjem bi bilo potem uh, prepuščeno, da bi Eh, ocenili zakonitost določenih zahtev ali ne. In tega prav gotovo ne želimo. To mora torej ostati v rokah ponudnika storitev in pa eh, pristojnega organa. Eh, ponudnik storitev mora dati na voljo podatke pristojnemu organu, če pristojni organ to od njega zahteva. Poleg tega obstajajo tudi situacije, kjer eh, prizadeta oseba ni ne državljan, ne rezident eh, izvršne države. V, no, takšne situacije so morda redke. Ampak, če je v trenutku izdaje zahteve o dostopu do podatkov jasno, da uh, dotična oseba ni rezident, potem bi morali uh, sočasno o takšnem nalogu um, obvestiti tudi državo članico rezidenta. Predvsem je to pomembno v primeru zagotavljanja imunitete uh, teh oseb. Uh, uh, samo pristojni organi v uh, državi članici stalnega prebivališča lahko odločajo o tem. No, uh, to obvestilo ne bo. Podaljševalo celotnega postopka. Z desetimi dnevi se držimo iste, mm, istega časovnega okvira, kot sta to predlagala svet in komisija. Vendar pa moramo podaljšati rok za nujne primere, zlasti, ko gre za manjše ponudnike storitev in upoštevajoč dejstvo, da morajo organi pogosto delati z omejenimi človeškimi viri. Roki morajo biti izvedljivi in pa realistični. Za podaljšanjem časovnega roka iz 6 na 24 ur v primeru nujnih situacij imajo, bi imeli tako organi cel dan, da preverijo zahteve in tudi ponudniki storitev imajo en dan za to, da dajo na razpolago podatke, ne, da bi ob tem uh, zavrčevali postopek. Kaj pa pravice uh, prizadete osebe? Nekateri moji predlogi nameravajo uredbo uskladiti z uh, um, obstoječo mednarodno zakonodajo in pa z obstoječim oziroma za predsedničnim pravom ter za temeljnimi svoboščinami, ki velja v Evropski uniji. Treba je dvigniti prak za. Um, Um, naloge za prijetje uh, v primeru kršitev um, uh, pravice do zasebnosti podatkov od ena na tri leta, uh, podno, potem uh, gre tudi za preverjanje eh, dvojne, eh, podvojevanja eh, kazni ehm, in pa še razlikovanje med podatki naročnikov prometa in pa vsebine, če želimo zagotoviti um, skladnost z obstoječim precedenčnim pravom, moramo uh, vsebinske podatke obravnavati kot bolj uh, intruzivne uh, kategorije podatkov. Uh, tukaj potrebujemo tudi ustrezna pravna sredstva uh, za naloge za uh, hrambo podatkov in pa uh, proizvodnjo podatkov. Um, ko gre za zahteve po izbrisu podatkov, ki niso več potrebni, in ko gre za omejevanje uh, eh, namennosti podatkov. Uh, Sem tudi tukaj predlagala ustrezne določbe. Uh, no, uh, podatki so dopustni kot eh, e-dokazi v kazenskih postopkih. Eh, ampak, ker to ni nujno z eh, uvedbo pojma elektronska informacija, ne razvrednotimo samih podatkov. Potem lahko v sodnih postopkih sami odločajo o tem, ali so ti elektronski podatki podatki dostopni kot e-dokazi ali ne. In pa še uh, vidik tretjih držav. Komisija je predvidela poseben postopek, ko gre za pravne konflikte z tretjimi državami, končni, končna odločitev. Uh, Tako ostane pri a, eh, pristojnih organih a, tretje države in pa a, um, države članice, ki je v konfliktu. Uh, no, ampak uh, pravzaprav bi morala biti. O, Pravzaprav bi moral biti izvršni organ tisti, ki sprejme končno odločitev, um, glede na to, da bi do konflikta prišlo na teritoriju izvršne države. Končni sklep. Uh glavni argument komisije pri novem predlogu je bil zagotavljanje večje učinkovitosti in pa hitrosti postopkov. Glavni argument eh, držav članic v svetu je tudi učinkovitost in pa hitrejši postopki. Zavedam se izzivo, s katerimi so soočeni Eh, sodni organi. Ampak učinkovitost je lahko argument samo, če so istočasno spoštovane človekove pravice in če istočasno spoštujemo vsa načela in pa temeljne svoboščine. Za mojimi predlogi bomo poskrbeli za pravno vzdržen in zakonit inštrument, ki eh, razume izzive sodnih organov, ki nudi pravno gotovost za organe, za ponudnike storitev in pa za prizadete osebe eh, in ki hkrati spoštuje tudi jamstva na področju temeljnih svoboščin. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci in veselim se razprave. Okay, yes, the two previous points were rounds of coordinators. I made an obvious lapse. No, prej sem eh, rekel lapsus. Eh, ne bomo začeli s koordinatorji, začeli bomo s poročevalci v senci. Eh, v imenu ELS, gospod Milo. Hvala lepa, govoril bom v portugalščini. Najprej bi se rad eh, zahvalil poročevalki za eh, delo, ki ga je opravila. Opravila je ogromno dela, da je lahko predložila to poročilo. To je zelo zapletena tema. Tema eh, je zelo zapletena in nimamo soglasja v zvezi z tem vprašanjem. Ne glede na to, bi se poročevalki rad zahvalil. Izhajamo torej iz poglavitnega cilja Evropske komisije, torej nujno potrebujemo instrumente za sodelovanje na digitalnem področju. Potrebujemo eh, mehanizme na področju zbiranja elektronskih dokazov kajti če teh instrumentov ne bi imeli, potem ne bi mogli kazensko preganjati eh, kaznivih dejanj. To je zelo tehnično področje, ki ne pozna meja, ampak vendarle moramo tukaj uporabljati zakone. Eh, torej, klasični mehanizem za zbiranje dokazov je eh, v tem primeru. Um, neprimeren, kajti tukaj gre za situacije, ko je treba zelo hitro ukrepati, zato da bi lahko kazensko preganjali eh, zločin, ki je bil storjen in zato da bi lahko zaščitili pravice posameznika. Seveda pa je treba upoštevati eh, tudi eh, varstvo podatkov. Ne govorim zgolj o gospodarskem kriminalu. Govorim tudi o mednarodnem oziroma čezmejnem kriminalu. Eh, ki eh, se dogaja tudi na tehnološki ravni. Včasih je tako, da so kriminalci vedno korak pred organi kazenskega pregona. In če podjetja ne sodelujejo, potem smo prepoščeni samim sebi. Evropska unija mora zagotoviti ravnotežje. Treba je zagotoviti to, da se bodo upoštevali zakoni, hkrati pa, da bomo zaščitili pravice posameznika. Ti elektronski eh, dokazi so čezmejni in zelo eh, hipni. to področje je zelo posebno in ima lastne značilnosti. Prejšnja zakonodaja ni bila primerna za to, da bi lahko zbirali to vrstne elektronske eh, dokaze. Kajti, eh, sedaj je preiskava še toliko bolj zapletena, ko se ukvarjamo z elektronskimi dokazi. Kajti sedaj moramo omogočiti to, da bomo kar se da hitro zagotovili elektronske eh, zakone in da bomo zagotovili kar se da hiter nadzor sa strani eh, pristojnih organov v državah članicah. Birgit je spregovorila o um, ravnotežju in očitno uh, imamo različna mnenja v zvezi s predlogi poročevalke. Razumem, da si je poročevalka zelo prizadevala in seveda moramo doseči soglasje v okviru mogočega. No, tukaj je nekaj zelo pomembnih korakov. Eh, torej, eh, torej svet se je ukvarjal s postopkom obvestila. Tukaj gre za eh, postopek obvestila o vsebinskih podatkih. Ponudniki storitev so zasebna podjetja, ki so kršila zakonitost kajti ponudniki storitev niso pravni akterji. Zato jim ne moramo naprtiti nadzorne pristojnosti pravosodnih gremijev. Ta sistem e, obveščanja presega to, kar je po našem mnenju sorazmerno. To je preveč kompleksno in hkrati to tudi ni dovolj učinkovito. Mi si želimo sistem, ki bi deloval hitreje. In eh, številni predlogi bodo vplivali na učinkovitost predloga. Torej, številni predlogi sprememb bodo vplivali na učinkovitost predloga. Včasih bi to lahko privedlo do tega, da bo zadeva še bolj zapletena, eh, kot je to naprimer na področju naloga za preiskave. Čeprav bi morali to pravzaprav eh, poenostaviti. Torej, kompleksnost izhaja že iz narave dokaza. Že, ko gre za opredelitev kategorije podatkov, ki jih tu uvaja poročevalka imamo tukaj naprimer eh, transakcijske podatke in potem imamo tukaj še eh, podatke o prometu. Torej, to je še dodatna kategorija, ki jo ona vnaša. Eh, potem gre tukaj za spremembo kaznivega dajanja. Po našem mnenju bo to privedlo do tega, da bo ta predlog postal nekoristen pravzaprav bi lahko potem opredelili samo uporabnika. To nima enake ravni posega, kot pa eh, takrat, ko gre eh, za izdelavo določenega profila pri čezmejnih podatkih. Eh, torej, tukaj se ustvarja nova kategorija podatkov in preiskovalni organi potem ne bodo sposobni opredeliti eh, tega, na kakšnem nivoju kaznivega dejanja tukaj smo. To pa je sicer pomemben korak pri kazenskem pregonu. Kajti najprej je treba opredeliti, kdo je odgovoren za kaznivo dejanje. In sedaj bomo imeli novo kategorijo eh, vsebinske podatki, torej to kategorijo uvaja poročevalka. Tukaj gre za podatke, Eh, ki ne zahtevajo procesa komunikacije. To so naprimer podatki, ki so vsebovani v oblaku ali pa ki so vsebovani v elektronski pošti, ki še ni bila odposlana. E, torej, to so podatke, ki bi jih eh, eh, storice kaznevega dejanja lahko uporabljali za komunikacijo, ampak teh podatkov uporočevalka ni zajela. Potem imamo tukaj nalog za predložitev in pa nalog za zavarovanje elektronskih dokazov. E, torej nalog za predložitev in pa nalog za zavarovanje sta različna. In e, to razliko se zagotavlja na podlagi ravni posega. In sedaj bom spregovoril o nalogu za zavarovanje. Ne strinjam se s poročevalko. Kajti tukaj se um, uvaja možnost za uh, organ kazenskega pregona, uh, ta navede um, razloge za zavrnitev. Morda je zadeva zelo zapletena, zadeva je zelo tehnična. Torej, um, možno je uh, navesti razloge za zavrnitev. Mi, jaz pa mislim, da bi morala tukaj zadeva potakati avtomatično. Torej, uh, nalog za zavarovanje bi moral biti avtomatičen. Mi želimo ohraniti načelo možnosti razširitve ali obnove roka 70 dni zavarovanja podatkov. Praksa iz kazenskega pregona je pokazala, eh, da je ta eh, rok 60 dni nezadovoljiv v številnih primerjih. Kajti eh, lahko pride do tega, da se odloži nalog za predložitev, ne da bi organi sploh imeli možnost, da preverijo relevantnost podatkov, preden eh, so izdali nalog za predložitev, kajti izogniti se morajo temu, da bi se eh, podatki porazgubili. Poročevalka potem eh, opozarja tudi na to, da bi moral organ imeti možnost za zavrne predložitev, kadar je, to, kadar je ta zavrnitev povezana s šti, določenimi motivi oziroma učinki. Torej, mi mislimo, da bi morali biti eh, razlogi za zavrnitev isti kot iz um, zakonodaje, ki ureja nalog za um, pregon. Torej, tukaj gre za člen 10a. Mi menimo, da je ta katalog eh, motivov eh, za zavrnitev netočen. Poročevalka opozarja na to, da bi morali predlog zavrniti in da bi morali v zvezi eh, s tem opredeliti novo določbo v uredbi in sicer, da bi tukaj urejali pravnega zastopnika. In sedaj bom sklenil, torej rad bi še enkrat opozoril na to, da je to zelo zapletena tema. Potrebujem še tri minute, potem pa bom sklenil. Torej, obveznost imenovanja eh, pravnega zastopnika eh, bo veljala za vse akterje v Evropski uniji. To pomeni, da prejemnik, eh, torej, da mora obstajati prejemnik teh podatkov. To pomeni, da ponudniki storitev. Eh, ima, dobijo možnost, da zadevo laže opravijo, kajti pravni zastopnik je potem odgovoren za to, da prejme eh, nalog, eh, ki velja za ponudnika storitev. Mislim, da bi morali o tej zahtevah še enkrat razmisliti. zavrnitev dvojnega kaznovanja je težko združljiva s eh, pravnim eh, ravnotežjem, kajti nimamo harmonizacije eh, kaznivih dejanj na evropski ravni. kar bi lahko omogočilo evropski nalog za predložitev elektronskih dokazov. kajte elektronske dokaze bi lahko zbirali tudi preko drugih um, mehanizmov. Torej, inovacijo inovacija bi bila ta, eh, torej nekaj čisto novega bi bilo to, da eh, bi eh, lahko izdali evropski nalog za predložitev, ko gre za kazniva dajanja, ki niso priznana v drugih, ki niso kazniva dajanja v drugih državah članicah. Zahvaljujem se za sodelovanje, zahvaljujem se poročevalcem v senci. Ta dokument je zelo smiseln. To je dokument, ki ga nujno potrebujemo, eh, če tudi eh, imamo tukaj razhajajoča se eh, mnenja. Ampak upam, da bomo ob koncu sprejeli skupno mnenje. In zahvaljujem se vsem. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod Melo. Pravni instrument. Torej, tukaj gre za dva pravna akta, ki sta zelo tesno povezana in videti je, da eh, zajemata eh, pravna, tehnična vprašanja, v katerih imate zelo različna mnenja, kot smo ravno videli. Eh, poročevalka in gospod Melo sta vprašanja, potrebovala več kot 15 minut za predstavitev svojega mnenja. To vsekakor ne bo veljalo za naslednje govornike. Eh, poleg tega nas bodo kmalo zapustili tudi tolmače. Torej, prosim, da eh, ste eh, kratki in jedrnati. Gospod Körner. Eh, poročevalec osence v imenu Renew. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, poskusil bom biti nekoliko hitrejši, ampak kot ste že omenili, je to zelo zapleten inštrument. In zato uh, bom težko to strnil v nekaj besed. Zadeva je zelo zapletena in zato bi se rad zahvalil poročevalki Birgit za opravljeno delo. Mislim, da je to zelo dobra podlaga, na kateri sedaj lahko. Uh, delamo in si prizadevamo za kompromis. In seveda je to zelo pomembno eh, tudi za pogajanja s svetom. Nasplošno podpiram cilj Evropske komisije, da moramo biti hitrejši in učinkovitejši. Toda mislim, da ne moramo obrati pristopa, ki naj bi bil primeren za vsa področja, torej to je pristop, ki ga je zauzela Evropska komisija. S tem se ne strinjam. Mislim, da bi morali biti bolj pragmatični. Potrebujemo bolj pragmatičen pristop. Torej, zakaj, moramo, um, zakaj potrebujemo to reformo uh, predloga Evropske komisije? In, um, Tu je komisija stopila na eh, novo področje in je šla nekoliko predaleč. Torej, zakaj to potrebujemo? Na nekaterih področjih Eh, je sedanja zakonodaja prepočasna, zato da bi lahko pravočasno zavarovali elektronske dokaze, da bi se lahko učinkovito borili proti kaznivim dejanjem. Imamo enoten eh, trg za digitalna eh, podjetja, imamo digitalni svet, imamo čezmejne primere. Eh, toda še vedno imamo 28 različnih pravnih eh, sistemov, eh, ki se ukvarjajo z kaznivimi dejanji na tem skupnem trgu. Torej, potrebuje, torej, sedaj potrebujemo rešitev za to situacijo. Hkrati pa ne smemo ustvarjati novih problemov in ne smemo kršiti temeljnih pravic. Strinjam se za komisijo. Kazenski pregon ne sme biti težji zaradi odprtega trga in zaradi čezmejnih situacij v digitalnem trgu. In kriminalci ne bi smeli imeti koristi oziroma ne bi smeli izrabljati našega notranjega trga. Torej, ko organe kazenskega pregona, lokacija kaznivega dejanja in storilec kaznivega dejanja so v isti državi, eh, ko pa je eh, zakon v drugi državi oziroma dokaz v drugi državi, eh, potem ne bi smelo biti težje zaprositi za nalog zavarovanja kot doma, torej v tujini kot doma. In to velja tudi za nujne primere, oziroma zlasti za nujne primere. Gospod Melo je omenil še nekaj. Pomembno je oceniti položaj, vedeti morate, kdo je osumljenec pravzaprav. In ko gre za to, da bi opredelili, kdo je potencijalni kriminalec, potem uh, bi morali imeti enostaven niz uh, uh, podatkov. Torej, zakaj potrebujemo to reformo? Torej, zato potrebujemo to reformo. Pa, to so bile nekateri razlogi, potem pa so tu še drugi razlogi. Uh, Mi bi se morali še naprej zanašati na Evropski nalog za preiskave in uporabljati Evropski nalog za hrambo, zato da bi zagotovili, da se eh, podatki ne izgubijo. Torej, shranjevati bi morali podatke in potem bi lahko v tem primeru uporabili eh, naš delujoči sistem. In zato, da bi zagotovili, da ne zlorabljamo novih orodij. Eh, eh, torej, država izvršiteljica bi morala vedno preveriti podatke, preden eh, se posredujejo podatki. Tukaj gre za, to, to zajema poglavitne temeljne pravice in bi, bi morali zagotoviti v državah. Eh, temeljne pravice, torej tukaj gre v državah, eh, proti katerim teče postopek sedmega člena. Torej mislim, da bi morali najti nek, do, nek, nekatere stvari spremeniti. Doseče moramo ravnotežje. Eh, poročevalka je nekatere stvari že dobro spremenila, naprimer, kar se tiče roke in pa kar se, kar se tiče rokov, kar se tiče pravnih sredstev. Nekatere stvari lahko podprem. Uh, In eh, mi se moramo učinkoviteje boriti proti kaznivim dejanjem, ohraniti moramo odprtost notranjega trga, eh, zaščititi moramo evropska podjetja eh, pred previsoko obremenitvijo, ampak kaj najpomembnejše, zajančiti moramo tudi um, zaščito temeljnih pravic nas vseh evropejcev. In veselim se um, skupnega dela, sigurno, go, gotovo bomo našli kompromis in veselim se zadalovanja za poročevalci v senci in gotovo bomo ob koncu prejeli eh, dober, dobro zakonodajo, ki spoštuje temeljne pravice in ki tudi služi svojemu namenu. Hvala lepa. Uh, gospa Tardino, ide. Ne, se upravičujem. Najprej dobijo besedo zeleni. Se upravičujem. Gospod Lakodinski, zeleni, izvolite. Hvala lepa. No, kolegi iz vrst ID bodo kasneje dobili možnost, da spregovorijo. Poskušal bom biti kratek, kajti številne stvari ste že omenili. Najprej bi se rad zahvalil kolegice Zipel. Vem, da je opravila zelo pomembno, obširno delo in veli, veselim se pogajan. Podpiramo vaše stališče, eh, kar se tiče oblaka, ko gre za sporazume za ZDA in z drugimi državami. Ne bi smelo biti nobenih pogajanj, dokler nismo dosegli evropskega stališča. In eh, v, tukaj v Evropskem parlamentu se moramo prvo eh, pogajati o tem predlogu. Zato se zaupam, da je komisija slišala to, kar je dajala eh, poročevalka. Podpiram vas tudi, kar se tiče ločene direktive. Eh, strinjam se v zvezi s tem, kar so dajali v zvezi z eh, eh, pravnimi zastopniki. Ne razumemo, zakaj bi morali imeti ločen dokument, ločen zakon v tej obliki. Potem so tu številne točke, ki gredo po našem mnenju v pravi smeri. Podpiramo to, da potrebujemo eh, opredelitev podatkov, ki je skladna s prejšnjimi dokumenti in pa s standardi, ki smo si jih zastavili v Evropskem parlamentu. Torej, ta predlog je drugačen kot eh, zakoni v preteklosti in sedaj je poročevalka predlagala primerne spremembe. Želimo zaščititi zadevne osebe, ja, to mora biti jedro našega projekta. Torej, ne sme iti zgolj za učinkovitost postopka. Podpiramo vaš predlog, da ne bi smeli pretirano obremeniti um, um, ponudnikov storitev s pravnim pregledom nalogov. Eh, v zvezi s tem pa moramo doseči, eh, moramo doseči eh, ravnotežje. Državni organi bi se morali ukvarjati s tem, Torej, ponudnik storitev pa bi moral že izfiltrirati določene stvari na drugi ravni pogrešam eh, primerno upletenost eh, organov države gostiteljice pri preverjanju naloga. Strinjam se s tem, kar je dejala poročevalka. Potrebujemo ravnotežje med temeljnimi pravicami in vladavino prava in pa učinkovitostjo na drugi strani. Toda ne strinjamo se s tem, da eh, je doseženo ravnotežje pravilno, vsaj ni nam všeč način, kako je bilo to doseženo mislim, da bi morali razpravljati o tem, kako bomo našli rešitev, eh, ki bo učinkovita. Organ države gostiteljice eh, mora dobiti možnost oziroma obveznost, eh, da zauzame stališče, ne samo, da dobi čas, da se izrazi ali ne, kajti pri tem bi tvegalo, da bo večina organov enostavno molčala in potem bomo pri tem, kar si želita svet in komisija. Ali pa moramo rešiti, govoriti o multilateralni rešitvi eh, tega eh, vprašanja. Torej, eh, o marsičem se moramo pogovoriti. Pred očmi moramo imeti tudi obremenitev, um, ki jo bodo nosila majhne srednje velika podjetja in pa zagonska podjetja. Misliti moramo tudi na civilno družbo in pa na majhne ponudnike. Ne smemo imeti pred očmi zgolj velikih ponudnikov, ki imajo sedež na Irskem. To ni naš poglavitni model. Biti moramo previdni in se moramo zavedati njihovih stališč. Torej, da, hitrost in učinkovitost, to dvoje je pomembno. To, da smo proti eh, temu, da bi šlo to na škodo temeljnih pravic. In zato se strinjam za gospodom Körnerjem. Eh, torej, to bo naša poglavitna eh, skrb, to bo naše izhodišče, za katerim bomo šli v pogajanja. Torej, poročilo gre v pravi smeri in zelo sem optimističen, prepričan sem, da bomo k malu dosegli ravnoteže, ki ga bomo lahko podprli vsi. Hvala lepa. Tardino, ID. Grazie. Uh, gospa Tardino, ID. Rada eh, bi se zahvalila poročevalki za opravljeno delo. To je tema, eh, ki je danes temeljnega pomena. Takoj bom spregovorila o vprašanjih, ki bi jih morali pojasniti. Najprej obvestilo. Torej, o obvestilih smo že na široko razpravljali. Eh, to, kar je predlagala eh, Evropska komisija, ne predvideva tega, da se lahko izrazi eh, tudi organ v gostiteljski državi. Mi mislimo, da bi morala država izvršitve biti upletena kajti lahko um, se zaveda tudi ovir, eh, katere eh, država izdajateljica ne pozna. Potem eh, mislimo, da je deset dni preveč, kar se tiče roka. Mislim, da bi lahko ta rok razpolovili. Potem, kar se tiče kategorij podatkov, poročevalka predlaga tri kategorije podatkov, torej naročniki, vsebina in promet. Torej, štiri kategorije pa je predlagala komisija. Kategorija podatkov je nekaj, čemer, s čemer se moramo ukvarjati, zato da bi odpravili eh, eh, nejasnosti in pa eh, dvoumnosti. Treba je zagotoviti, torej dejstvo je, da so te kategorije različne in, in so povezane z različnimi zahtevami. Kar se tiče pravic zadevnih oseb, je poročevalka unesla številne predloge sprememb za to, da bi se prilagodili pravnemu okviru za temeljne pravice. Eh, torej, želi obvestilo za to, da eh, bi eh, bila obveščena tudi država izvršiteljica. treba je zaščititi zadevno osebo, ta mora biti obveščena o nalogu za predložitev in pa o nalogu za zavarovanje. Torej, to, torej, naloge pa bi morali dobiti pravosodni organi, ti bi morali obveščati. Minimalni eh, rok eh, treh let kazenskega zapora. Eh, torej ta tri leta je poročevalka dvignila na pet let kazenskega zapora. Po mojem mnenju bi morali eh, preverjati oziroma primerjati različne eh, nacionalne kazenske zakonike. In na koncu je treba ugotoviti, kateri tipi kaznivih dejanj bi bili izključeni v primeru dviga za tri na pet let, zato da bi bili prepričani, da se bo ta instrument potem učinkovito uporabljal za um, kazenski pregon uh, kaznivih dajanj, pri čemer pa bi upoštevali tudi uh, temeljne pravice. Eh, torej, eh, ta predlog bomo temeljito eh, preučili, isto velja tudi za predloge spremenj poročevalke. Potem, eh, kar se tiče eh, direktive eh, o harmoniziranih pravilih o imenovanju pravnih zastopnikov, torej poročevalka je tukaj kritizirala dva različna zakona, torej direktivo in uredbo in je predlagala, da bi vsebino direktive prenesli v uredbo. Mi mislimo, da ni treba vsebine iz direktive povzdigniti v uredbo. Kajti to bi bilo lahko povezano z novimi problemi. Direktiva omogoča državam članicam, da zadevo uredijo na bolj svoboden način. Treba je preveriti, ali obstaja možnost, da bi ohranili direktivo in jo nekoliko spremenili. Lahko eh, bi to preverili to, eh, tudi skupaj z eh, pravno službo Evropskega parlamenta, ki bi morala podati tudi mnenje glede Danske in Združenega kraljestva. Hvala lepa. Ne vidim poročevalcev v senci skupine GUE, torej se vračam k poročevalki, ki si je zagotovo zapisala vse komentarje in vse pripombe. in vse predloge glede eh, pogajalske strategije. Preden pa vam dam besedo v zaključek, eh, me zanima, ali želi podati svoj prispevek tudi Evropska komisija. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi na kratko eh, spregovorila o tej temi, ne bi rada govorila o podrobnostih. Pozdravljamo osnutek poročila. Menimo, da je zelo pomembno, da nadaljujemo z eh, razpravo tudi z mednarodnega vidika, tako da bomo eh, pred seboj imeli nekaj, eh, na čemer bodo lahko temeljile naše razprave. Naj vas spomnim, da ko smo predlagali ta dva instrumenta, ta svežen je bilo naše izhodišče, da obveščevalne agencije več nimajo eh, dostopa do teh podatkov, eh, kajti eh, podatki izginejo. To se je potem izkazalo za problematično v Bataklanu, v Parizu in potem pri nadaljnih napadih. Torej, smo slišali poziv, da naj eh, Evropska komisija pripravi nekaj, kar bi delovalo bolje kot trenutni instrumenti. Seveda ne pravimo, eh, da je učinkovitost vse. Strinjamo se z tem, kar so povedali številni poročevalci v senci, tukaj pa eh, tudi poročevalka, da je potrebno zagotoviti eh, varstvo človekovih pravic, ampak če ne bomo zagotovili učinkovitega instrumenta, potem ne bomo dosegli našega cilja. Predlogi v osnutku poročila eh, izjemno zapletajo celoten postopek, vse bi morali še pregledati, ampak eh, gre za tri, vdeležbo treh različnih držav članic, treh različnih eh, pravnih sistemov, eh, celo četrta država bi lahko bila vključena. In veliko je še drugih podrobnosti, ki eh, mislim, eh, da bi eh, oduzeli temu predlogu eh, veliko dodane vrednosti. Ne želim eh, govoriti o podrobnostih, samo še eh, besedica ali dve o tem, zakaj smo predlagali dva različna instrumenta, ker smo menili, da sta dva bolje kot eden. Še prav posebej v primeru tretjih držav smo menili, da člena 82 ne moremo uporabiti kajti ne gre za pravosodno sodelovanje med državami članicami, gre za eh, tretje države. In po naši pravni analizi, eh, torej ta eh, člen ne bi veljal v tem primeru. bomo pa z veseljem eh, sodelovali z poročevalko v prihodnosti in z poročevalci v senci, zato da se še poglobimo v eh, podrobnosti, če bo to potrebno. Hvala lepa, sedaj pa se vračamo k poročevalki. Ni vam potrebno spremen, spregovoriti o vseh eh, podrobnostih, ampak eh, predlagajte vsaj pot naprej. Naj eh, podam še potem časovnico. Hvala lepa. Nekoliko sem presenečena, da je Evropska komisija dejala, da naj bi bila udeležena še tretja ali pa četrta država. To samo kaže, da gre za zelo, zelo kompleksno vprašanje in zato potrebujemo nov pristop strinjam se tudi, da v primerih, ko imamo zgolj IP naslov, eh, ne vemo, eh, kdo se za tem skriva in ne moremo v to plesti nove druge države. Vendar pa po drugi strani sprejemamo novo zakonodajo in ta zakonodaja mora biti pripravljena eh, za odziv na različne situacije. V večini primerov eh, pride eh, do eh, kriminala v eni državi in tam se odvija tudi kazensko dejanje. Ampak kaj pa v primerih, ko temu ni tako? Zagotoviti moramo, da bodo ti instrumenti delovali in da eh, ne bo nekaj stvari enostavno izpuščenih. Sporočevalci v senci se bomo o tem še podrobneje pogovarjali. Kar zadeva eh, časovni okvir, mislim, da eh, nismo ravno podaljšali časovnice. Nekdo je rekel, da je deset dni dovolj, to je tudi v predlogu komisije in sveta. Potem je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi z uh, direktivo in uredbo. Se upravičujem, pazno je, nisem takoj našla besede za uredbo, ampak mislim, da bi to vodilo v določeno pravno negotovost. Kajti, če želimo harmonizirati naša pravila, če želimo instrument, ki bo uh, ga možno uporabiti v vseh različnih situacijah, potem ne moremo po drugi strani imeti direktivo, ki državam članicam prepušča, da se same odločijo, kako bodo stvari počele. Ali želimo harmonizacijo ali ne, to je vprašanje. In zato sem predlagala uredbo in ne direktive. In potem različne kategorije podatkov, to bo zelo zanimiva izmenjava mnenj in poleg tega tudi eh, definicija o eh, podatkih, eh, ki so morda še shranjeni na serverju eh, oziroma na strežniku ali pa ne. Eh, Pripravljena sem na nadaljno izmenjavo mnen za poročevalci v senci. Upam, da bomo lahko pripravili sejo, na kateri bodo prisotni vsi in potem se bomo pogovarjali o vseh podrobnostih, ki so bile omenjene danes, pa tudi o drugih temah, ki danes niso bile omenjene in videli bomo, kako hitro bomo lahko nadaljevali. Pa še ena točka. Komisija ni nič povedala o tem, ali se podrobno pogaja z ZDA o mednarodnem sporazumu glede na njihov predlog, eh, ki eh, že vnaprej eh, določa našo odločitev glede e-dokazov. Komisija, želite na to odgovoriti? Ne, v naših razpravah ne določamo vnaprej ni česar. V svetu Evrope je situacija nekoliko drugačna, veliko je govora o ZDA, razprava bo tam dolgo trajala in. Ničesar ne bomo zaključili, dokler ne bodo sprejeta notranja pravila in povsem se zavedamo, da so notranja pravila naše izhodišče, takšen je tudi naš mandat. torej eh, ne sprejemamo vnaprejšnjih odločitev, eh, mi pa ne določamo ritma pogajanj. Časovnica je bila določena eh, in sicer imamo, mislim, da še eno leto. In na to časovnico ne moremo vplivati, pomembno je, da dosežemo napredek pri naših notranjih pravilih, pros, poleg tega pa potrebujemo jasno osnovo za mednarodna pogajanja. Dobro, to bo zadostovalo za zdaj. Ravno kar smo razpravljali o snutku poročila naše poročevalke, imeli smo izmenjavo mnen za poročevalci v senci. Edino, kar lahko storimo sedaj, je, da določimo rok za vložitev predlogov sprememb in sicer je to 27. november do 17. ure, torej do 5. popovdne, sprejetje osnutka poročila na plenarnem zasedanju še ni bilo določeno. Torej, vložite predloge sprememb do 27. novembra. To je vse, jutri pa nadaljujemo ob 9. zjutraj in naj vas spomnim, da imamo elektronsko glasovanje jutri do povdne, torej prinesite s seboj elektronske kartice. Prijeten večer.